Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na zasedanju odbora za zunanje zadeve, odbora za razvoj in odbora za proračun. Danes bomo imeli izmenjavo mnen s strokovnjaki in deležniki. Govorili bomo o Evropskem skladu za trajnostni razvoj ali EFSD. Ponosni smo, da je trajnostni razvoj zelo pomemben pri tem. Kakor veste, bodo cilji trajnostnega razvoja močno vplivali na naše odločitve. Zato smo zelo zadovoljni, da se zdaj lahko ukvarjamo s to temo, kajti na osnovi tega bi lahko razvili novo strategijo, ki bi lahko predstavljala velik uspeh na področju globalnega razvoja. Zunanje naložbeni načrt bo imel ključno vlogo za to, da bi produkcijsko stran Evropske unije vključili v razvoj mala in srednja podjetja in drugi dejavniki, drugi dejavniki, Akterji bodo imeli pomembno vlogo pri tem, zato je zelo dobro, da imamo danes razpravo o tem, kako bi lahko delali bolj ciljno usmerjeno in kako bi lahko zagotovili boljše rezultate za naše državljane. Seveda gre za področje razvoja in kakor veste, smo delo na EFSD začeli prejšnji teden, to je bilo 28. februarja, prisotna je bila komisija in tudi Evropska služba za zunanje delovanje, tam sta bila gospa Mogherini in gospod Katajnen, ona dva sta bila takrat odsotna, zato ker sta bila na sestanku kolegija. Upamo, da bomo našli kakšno drugo priložnost, da govorimo z njima tukaj v Evropskem parlamentu. Mislim, da bi to bilo primerno kajti lahko bi našli način za nadaljevanje dela. Imamo tri poročevalce, gospod Kukan je tukaj, pozdravljeni gospod Kukan, hvala, da ste tako aktivni pri tem zelo pomembnem dosjeju. Z nami je tudi gospod Fronzulika. Lepo je videti, da se tudi vi ukvarjate s tem. Zanimivo bo videti, kakšne nasvete bomo dobili od tako imenovanih nekdanjih eh, držav članic. Z nami je tudi gospa Gardija Zabal, ona je iz odbora za proračun. Sva kolega v odboru za proračun in večkrat sva že dokazala, da lahko dobro sodelujeva. Razvoj je pomembna tema tudi v odboru za proračun in resno si bomo prizadevali za to, da bi dosegli čim boljše rezultate. Dobro. Osnutek poročila je zelo pomemben. 21. marca bomo ta osnutek tudi obravnavali. Komisiji smo poslali tudi pisna vprašanja in pisne odgovore smo dobili v ponedeljek. Časa nismo imeli veliko, ampak mislim, da so bili odgovori precej dobri to nam bo pomagalo pri dodatnem delu. Danes pa smo povabili tudi strokovnjake in deležnike, da nam povedo svoje mnenje o izzivih za FSD in elementih, ki jih bomo morali upoštevati za to, da bi bili uspešni. Vi ste tukaj, da nam poveste, kako bi lahko bili še uspe, uspešnejši. Vedno iščemo možnosti v političnem življenju, seveda. Vsi razmišljamo o tem, kako bi lahko zadevo pripeljali do cilja. Nismo takšni, da bi rekli, sem že odločen, ne zanimajo me dejstva, ne. Seveda, mi smo vedno pripravljeni prisluhniti strokovnjakom, kot ste vi. Če nihče nima komentarja, lahko dnevni red sprejmemo. Nihče nima komentarjev, dobro, dnevni red je sprejet. V redu. Zdaj pa lahko dam besedo poslancema, ki mi boste pomagala predsedovati. Z nami je podpredsednik odbora AFED, Javier Kuzo Permi, pozdravljeni, in tudi Norbert Neuser je tukaj, on je član odbora DEVE. Izvolite. Hvala, gospod. Uh, predsedujoči, govori bom v španščini. Hvala lepa. Tudi v imenu odbora Deve vas želim pozdraviti na tej skupni seji. Gre za izmenjavo mnen, ki se navezuje na izmenjavo mnen, ki smo imeli s komisijo prejšnji teden. Gre za to, da prisluhnemo strokovnjakom v zvezi s tem zakonodajnim predlogom. Nimamo veliko časa, veliko je tudi pomembnih gostov na programu, zato želim povedati le, da vam želimo prisluhniti in želimo slišati, kako bi lahko poskrbeli, da bo ta Evropski sklad za trajnostni razvoj uspešen. Seveda prizadevati si moramo za trajnostni razvoj. Moramo imeti tudi boljše odnose z državami partnericami v soseščini, upoštevati pa je treba tudi vidike migracije. Vaši prispevki bodo prav gotovo zelo pomembni. Izvolite, gospod Neuser. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Tudi jaz bom kratek, kajti danes je najbolj pomembno to, da prisluhnimo strokovnjakom. Prisluhnili bomo idejam, izkušnjam in znanju, zato da vidimo, kako bi lahko njihove ideje pomagale nam. Od finančne krize so tuje neposredne naložbe in drugi finančni tokovi v državah v razvoju upadli. Leta 2012 je samo 6 odstotkov, torej 34,6 milijard evrov, vseh tujih neposrednih naložb namenjenih državom v razvoju šlo krhkim državam. To je predstavljalo poprečne naložbe 23 evrov po osebi v primerjavi z 128 evri v drugih državah v razvoju. Uspeh FSD-ja bi lahko merili glede na to, ali bomo zagotovili več naložb v državah z visokim tveganjem in manjšo stopnjo neposrednjih naložb. Če nam bo to uspelo, potem bo ta naložba, dodatni instrument res zagotovil dodano vrednost. Evropski sklad za trajnostni razvoj je zelo pomemben in to je povedal tudi predsednik komisije Juncker v pismu, ki ga je poslal predsedniku parlamenta. Naš načrt glede časovnice je ambiciozen, ampak seveda to ne sme iti v škodo vsebine. Ljudje v Evropi in ljudje v državah v razvoju si ne želijo nekih simbolov ali lepih besed. V sodelovanju na področju razvoja smo tega že imeli dovolj. Prav tako moramo poskrbeti, da bo FSD koristen instrument, da se bo uporabljal tam, kjer se zaenkrat zatika. Mi smo odbor za razvoj in zavedamo se, da so potrebne milijardne investicije, zato da bi se približali ciljem trajnostnega razvoja. Te milijarde ne bodo prišle samo iz javnega sektorja. Zato je zelo pomembno, da spodbujamo tudi zasebne naložbe. To je prav in to je potrebno. Ampak ne želene učinke moramo minimizirati in poskrbeti moramo, da bomo vlagali v projekte, ki bodo zagotovili gospodarsko rast. Ampak ne samo to, prispevati morajo tudi k zmanjšanju revščine in ne smejo škoditi najrevnejšim med revnimi, naprimer z prilaščanjem zemlje ali z prisilnimi preselitvami, kakor se pri velikih naložbah vedno znova dogaja. Zato je FSD pomemben in tudi naložbe so tema, ki jo moramo obravnavati v evropskem soglasju. Prizadevamo si za to, da bi imeli ustrezen dostop do informacij kot Evropski parlament, prav tako pa želimo imeti pravico opazovalca. Kajti vedeti želimo, ali se bodo jamstva iz ovojnice za razvoj dejansko uporabljale za zmanjšanje revščine. FSD želimo zastaviti tako, da bodo MSP-je dobili boljši dostop do kreditev. In še nekaj želim povedati, ne zato, ker je danes dan, dan žensk, ampak ker to res verjamem. Ženske imajo zelo pomembno vlogo. Spodbujati moramo etične, socialno odgovorne naložbe. To mora biti merilo na tem področju. Bomo lahko veliko izvedeli iz javnega sektorja, iz zadružnega sektorja, pa tudi iz um, sektorja financ. Zato me že sedaj zelo zanima, kaj nam lahko povedo strokovnjaki. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prvi del. Številka ena je vedno odlična. Želimo si, da bi bili uspešni in Zelo sem zadovoljen, da je z nami predsednik in izvršni menedžer gospodarske zbornice EU Afrika. Z nami je torej gospod Sergej Watara. On je strokovnjak na področju spodbujanja poslovnega sodelovanja med EU in Afriko. Mislim, da je zelo pomembno, da si pogledamo, kako bi lahko vključili podjetja, tudi družinska podjetja in NSP-je Tudi na podeželju moramo biti bolj aktivni, kajti to je naša prva prednostna naloga. Poskrbeti moramo, da bodo ljudje ostali na podeželju, da bodo lahko uspešni, da bodo lahko imeli ustrezno delo in da se bodo lahko zaposlovali dostojno. Zato Želimo prisluhniti vam, da nam poveste kaj več. Hvala. Najlepša hvala za to priložnost, ki ste nam jo dali, da danes predstavimo svoje mnenje. Smo trgovinska zbornica v Bruslju že več kot štiri leta in uh, zastopamo interese afriškega zasebnega sektorja eh, in sicer na področju trajnostnega razvoja organiziramo različne dogodke, kjer uh, se srečujejo različni gospodarstveniki z afriškega prostora. Pričeli smo z izvanjem programa, ki se imenuje Axis Fin in sicer gre za dostop do finančnih sredstev za afriški zasebni sektor. V začetku januarja smo vzpostavili družbo, ki ima veliko bolj eh, specifičen cilj, in uh, zato uh, cenimo priložnost, da smo lahko danes tukaj z vami. V naslednjih minutah uh, želim predstaviti uh, študijo o dostopu do finančnih sredstev uh, za afriški zasebni sektor. Razlikovati je potrebno med tremi kategorijami majhne in srednje velika podjetja, podjetniki in pa uh, informatika. Mislim, da so to eh, tri zelo pomembna področja, na katera bi se morali osredotočiti. Kakšno eh, je stanje za majhna in srednje velika podjetja? Ta eh, imajo potrebo po finančnih sredstvih zaradi tega, da lahko okrepijo svoja sredstva in da lahko izvajo naložbe postopek za pridobitev eh, sredstev je izjemno dolg, daljši od eh, trajanja izvajanja pogodbe. Še prav posebej eh, se bom tukaj osredotočil na Zahodno Afriko, ki jo najbolje poznam. Torej, roki za pridobitev sredstev so veliko predolgi. Eh, in uh, ugotovili smo, uh, da uh, ne bom rekel, ni dovolj motivacije, ampak ni dovolj strokovnega znanja tudi v, uh, stroko v finančnih inštitucijah, torej v uh, bankah. Potrebne so analize tveganja za pridobitev posojila torej eh, ne gre eh, zgolj za okrepitev dostopa do finančnih sredstev, ampak gre tudi za okrepitev celotnega podjetniškega modela svetovanja. Torej potrebujejo svetovalca na terenu in to je eden izmed eh, problemov, s katerim se danes srečujemo. Namreč potrebujemo svetovalce na terenu in teh trenutno ni dovolj. To je eden izmed problemov, ki smo ga identificirali potem eh, pa eh, jamstva. Eh, to je naslednje problematično področje. Naj vam navedem primer. Neko podjetje je želelo podpisati 40 pogodb z nekim rudarskim podjetjem in morali so kupiti opremo in poleg tega so potrebovali jamstvo za račune te stranke in banka eh, je želela popolno jamstvo v zameno za eh, posojilo. V zadnjem trenutku pa je banka zahtevala eh, tudi razpoložljiva sredstva na bančnem računu podjetja, čeprav je že imela za jamstvo vso upremo, tovornjake in tako naprej. Torej, včasih so zahteve previsoke. To je bil samo primer. E, potem drugo področje, e, podjetniki. Večina mehanizmov e, danes ni prilagojena podjetnikom razen če gre tukaj za eh, izjom, izjemno eh, inovativne pri, projekte. V nasprotnem primeru eh, je na voljo zgolj milijon dolarjev ali pa dva milijona dolarjev in tako podjetniki nimajo dostopa do sredstva. Dobro je govoriti o inovacijah, ampak manjkajo temeljne storitve. In te so pomembne za zaposlovanje in zaradi tega, tega cilja ne smemo pozabiti, ko govorimo o podjetnikih. In tretja točka Eh, to je informativni sektor. Eh, ta prinaša veliko eh, sredstev v Afriki, ampak nihče pravzaprav ne spremlja razvoja zaradi tega, ker se vsi bojijo plačevanja davkov. Pojavljajo pa se tudi težave, namreč strokovno znanje, upravljanje financ, pogosto posamezniki ne vedo, kako upravljati sredstva. In zaradi tega potrebujejo ustrezne nasvete, eh, tako eh, da bomo lahko zagotovili tudi sredstva v eh, informacijskem sektorju. In sedaj še k eh, zadnjemu vprašanju. Glede na naše izkušnje je najbolje, da se odpravimo na teren in eh, k temu pozivamo tudi naše partnerje. Potrebno je poznati eh, potrebe podjetij Eh, ni dovolj, da jih, eh, jim zgolj zagotovimo finančno sredstvo, ampak je potrebo, potrebno podjetja tudi ustrezno strokovno spremljati. Ko so enkrat podjetju dodeljena finančna sredstva, jim je potrebno pomagati pri upravljanju teh sredstev za neko določeno omejeno časovno obdobje. Na ta način eh, se namreč lahko okrepijo kapacitete na tem področju v državi. In kmalo bom zaključil, potrebno je sodelovati z eh, lokalnimi bankami, z lokalnimi finančnimi inštituti, potrebno je podpisati partnerstva. Eh, banke v Afriki eh, prejemajo posojila Evropske investicijske banke, ampak to ne deluje najbolje, zaradi tega, ker te banke ta sredstva sprejmejo in jih potem razdelijo po posem običajnih kriterijih, ki veljajo tudi za lasna sredstva te banke. Torej, te banke uh, morajo še naprej prijemati sredstva, ampak potrebujemo še posrednika. Posrednika, ki uh, bo sprejemal odločitve o dodelitvi uh, posojil. Torej, banka ima določeno vlogo, kajti obstajajo določeni pogoji za dodelitev posojila, ampak neka tretja inštitucija bi morala sprejeti odločitev o tem, eh, komu eh, bodo ta sredstva dodeljena. Z tem bom eh, zaključil in na voljo sem vam seveda za vse vprašanje. Yes, many thanks. Hvala lepa. Vedno je dobro prisluhniti komu iz. Yes praktičnega sveta, iz realnosti, da torej vidimo, kako naše politike vplivajo na vas. Večkrat bi vam morali prisluhniti, da vidimo, kakšne so vaše izkušnje. Hvala torej. Sledi višja menedžerka za politiko pri PRI, to so načela za odgovorne naložbe, to je gospa Alicia Heath. Pozdravljeni, podajte nam prosim svoje mnenje. Hvala lepa. Prosili so me dvoje danes. Namreč prvič predstavila naj bi načela za odgovorne naložbe in upam, da vam bodo ti koncepti pomagali pri razpravi. In govorila naj bi tudi o povezavi med naložbami in neenakostjo. Če začnemo, čisto na hitro, moja organizacija se imenuje Principles for Responsible Investment, torej načela za odgovorne naložbe. Oblikovali so nas znotraj Združenih narodov, mi pa smo namenjeni temu, da razmišljamo o okolju, o naložbah in tako naprej v okviru političnega odločanja. Naši člani vedo, da so ti vidiki pomembni tako za odločitve glede naložb, kot tudi za zdravje gospodarstva na dolgi rok. Okrog 1700 podpisnikov imamo. 62 trilijona dolarjev imamo pod nadzorom, večina pa jih je iz Evrope. Nekateri so specialisti na področju financ za razvoj ali financ za MSP, velika večina pa jih prihaja iz eh, institucionalnih vlagateljev, to so pokojninski skladi in tako naprej, ali srednje velika podjetja na borzi. Razvojne finance niso naša specialiteta, ampak mislim, da vam vseeno lahko pomagam, glede na to, da se ukvarjamo s to temo danes. Na začetku sem želela povedati, kakšni so standardi v industriji, kako razumemo ta vprašanja in ta tveganja. Po našem mnenju ni mogoče oblikovati izčrpnega seznama tvegan. Se upravičujem. Izgubila sem rdečo nit. Dobro. Finančna materialnost za vlagatelja je odvisna od številnih dejavnikov, naprimer robustnost lokalnih predpisov, politična razprava glede posamezne teme in seveda moč civilne družbe. Na mesto seznama smo se posvetili temu, da predlagamo, da morajo vlagatelji razumeti proces vlaganja, zato da ustrezno pripravijo svoje vlagalne pristope. Imamo nekaj revizij na letni ravni in tako dobimo veliko podatkov. Naj vam povem nekaj v zvezi z mednarodnimi standardi, ki jih naši vlagatelji navajajo, ko govorijo o pristopu do, vlaga, do vlagateljev in vlaganja. Govorimo o tem, kakšne prakse bi bile spremljive ali nespremljive. Gre za načela za globalni pakt na ravni združenih narodov, gre za konvencije organizacije za združenih narodov, potem konvencije združenih narodov, človekove pravice, konvencija za preprečevanje korupcije in smernice za multinacionalke OECD. Ko govorimo o naložbah v državah v razvoju, je razkrivanje informacij običajno manj na strukturirani ravni, zato se bolj posvečamo potrebni skrbnosti in upravljanju z tveganjem. Govorimo o načelih in o standardih glede okoljske uspešnosti in drugih. Prav tako sem želela omeniti cilje trajnostnega razvoja. To je zelo pomembna tema v okviru naše skupnosti. Smo na zgodnji stopni definiranja odzivov naše industrije na te izzive, vendar želimo se posvetiti določenim specifičnim ciljem trajnostnega razvoja, kajti nekateri so bolj primerni za zasebni sektor kot druge. Seveda pa moramo vedeti tudi, katere naložbe so skladne z cilji trajnostnega razvoja in katere ne. Omeniti sem želela tudi načela za finance, ki imajo pozitiven učinek. Gre za smernice za finančnike in vlagatelje, kako lahko analizirajo, spremljajo in razkrivajo informacije o okoljskih vplivih finančnih storitev, ki jih imajo. Zdaj pa želim spregovoriti o neenakosti prihodka. Vlagatelji morajo To upoštevati iz dveh razlogov. Prvič, neenakost prihodka lahko škodi stabilnosti gospodarstva, prav tako pa težko zagotovi dobre rezultate na dolgi rok. Gre tudi za vprašanje, ki je predmet politične razprave v številnih državah in to pomeni, da se tudi profil tveganja spremeni. Dva ključna pristopa sta, ki jih želim danes izpostaviti ta dva pristopa uporabljajo naši člani. Neenakost bi morali uporabiti kot neke vrste lečo za analizo naložb. Če neenakost prihodka uporabljamo kot obsežen ali širši pojem pri analizi vlaganja, je to nekaj novega, relativno novega, ampak v zadnjih letih se je na podlagi prakse pojavilo več vprašanj v analizi naložb. Povedala vam bom nekaj primerov gre za razlike med plačami vodilnih delavcev in delavcev, gre za prakse menedžmenta, gre za zaposlitev, redno zaposlitev ali zaposlitev za delovni čas in koliko vodstveni kader vidi delavce kot vir dodane vrednosti, ne pa samo vir stroškov. Tako bi lahko ocenili to. Kazalniki, kot so nevarne, nevrni pogoji dela ali nespoštovanje delovnega prava, vse to bi lahko bili dejavniki tveganja, ki jih lahko upoštevamo. In seveda prav tako je treba upoštevati neenakost v okviru države same. To lahko predstavlja tveganje na politični ravni in to seveda potem pliva na stroške, ki jih imajo državne obveznice ali tveganje, ki ga prevzame podjetje, ko se odloča za naložbe v to smer. Opozoriti sem želela še na nekaj ciljno usmerjene naložbe za zmanjšanje neenakosti. Vemo, da je nekaj primerov v določenih državah, ko so države oblikovale tradicijo za to, da bi imeli naložbe v to smer. Naprimer, strateška regeneracija urbanih področji ali nastanitve. Ampak še dva pristopa na področju razvoja. Gre za strategije na dnu piramide. Zagotoviti želimo blago in dobrine tistim, ki so najniže na družbeni letvici. Tako bi lahko zmanjšali neenakost. In drugič, ugotavljamo tudi, da veliko institucionalnih vlagateljev, še posebej tistih, ki so povezani z delavci, uvaja politike odgovornih pogodbenih odnosov, še posebej kar zadeva gradbeništvo in infrastrukturo. Zahtevajo poštene delovne standarde, želijo enakost in enake možnosti na področju zaposlovanja. To bi naj bil pogoj za sodelovanje z njimi. Tukaj bom končala in veselim se že, da bomo o tem govorili še naprej. Hvala. Yes, first of all, thank you. Hvala lepa. Hvala, da ste se držali časa za govor. Lepo je, da bodo vsi dobili priložnost, da v celoti predstavijo svoje mnenje. Zdaj pa naslednji govornik gre za višjega izvršnega menedžerja v Evropskem centru za upravljanje razvojne politike. To je gospod San Bilal. Zelo sem zadovoljen, da je gospod San Bilal z nami. Evropski centr za upravljanje razvojne politike ima zelo pomembno vlogo in uh, veselimo se že vaših besed. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda v ECDPM si pogosto domišljamo, da smo mislišče, ki ne samo misli, ampak tudi dela. Prosili ste me, da vam povem več o kombiniranju, da vam povem več o tem, kako bi to lahko vključili v Evropski sklad za trajnostni razvoj. I don't know. I was given uh, a slide, but anyway, the point ne vem, kako lahko grem na naslednji diapozitiv. V redu. Kombiniranje je v srčiki Evropskega sklada za trajnostni razvoj, ampak gre samo za eno od eh, oblik za stimuliranje zasebnih naložb. Še osebej v Bruslju se pogosto govori o tem, da bo kombiniranje rešilo veliko težav. Ampak Želel sem samo povedati, da to ni univerzalna rešitev. Gre samo za enega od instrumentov, ki jih lahko uporabimo. To lahko vodi tudi do težav, naprimer ne utemeljene subvencije za podjetja, izkrivljanje trga in tako naprej. Kombiniranje bi morali obravnavati kot samo eno orodje v množici številnih. In to ni edina optimalna rešitev. Ko obravnavamo kombiniranje, moramo vedeti, da obstaja veliko definicij tega. Na mednarodni ravni obstajajo razprave, naprimer v okviru multilateralnih razvojnih bank, kako bi lahko to definirali. Kajti različne institucije uporabljajo različne definicije kombiniranja in zaradi tega se pojavlja razdrobljeno okolje. Potrebujemo več koherence na tem področju, potrebujemo skupno načelo in tudi modalnosti, ko govorimo o tem. Torej, plusi in minusi kombiniranja, plusov je veliko, seveda želimo doseči učinek finančnega vzvoda, storiti več z manj, z manjšo količino javnega denarja bi lahko pritegnili veliko denar iz zasebnega sektorja. Lahko bi tudi zapolnili to finančno vrzel, ki se pojavlja. Gre za privlačno rešitev, tudi kar zadeva kakovost financiranja, lahko pa izboljšamo tudi kakovost določenih virov financiranja. Seveda, če si pogledamo pluse in preberemo kompromise, se moramo potem vprašati, ali je to bolje kot kaj. Pogosto ne vemo, s čim to primerjamo. Govorimo o pomoči, o tradicionalni uradni razvojni pomoči, govorimo o drugih oblikah pomoči. Zato je treba vedeti, s čim to primerjamo, da bomo vedeli, kakšna je lahko primerjava. Vedno je dobro, če nekaj primerjaš z nečim drugim. Enako seveda velja tudi za negativne vidike, kombiniranje ni rešitev brez tveganja in izzivov. Obstaja tveganje, da bodo finančne spodbude pretehtale nad razvojnimi načeli, prav tako bi lahko izrinili vire zasebnih financ, namesto da bi jih spodbujali. Veliko vprašanje je tudi pojmovanje dodatnosti ali finančnega vzvoda. Definicija ni vedno jasna in ni vedno jasno, kaj je ta dodatnost. In zadnjič, na podlagi izkušenj vemo, da je veliko kombiniranja namenjenega državam srednjim dohodkom, ampak v okviru e FSD naj bi se posvečali krkim državam. Zato je vprašanje kombiniranja zelo pomembno. To je vprašanje, ki vam ga želim zastaviti. Gre za to, ali bomo res lahko šli v države, ki so revne, ki imajo več težav, ne pa da gremo v države, ki so pod narekovaje lažje za sodelovanje. To bo eden od izzivov FSD-ja. Dobro, pri nadaljevanju bo dobro, da upoštevamo tudi nekaj priporočil. Na evropski ravni se je že veliko razmišljalo o tem, še posebej kar zadeva evropsko platformo za kombiniranje v zunanjem sodelovanju. Nekaj priporočil smo slišali in nekaj sem jih tudi tukaj navedel. Uporabiti je treba več tveganega kapitala, jamstev in subvencij za obrestne mere, k temu se bom še vrnil, to je zelo pomembna razsežnost. Prav tako moramo pri kombiniranju izboljšati spremljanje in sisteme poročanja. Ti niso vedno popolnoma pregledni, in tudi niso vedno ustrezno zastavljeni, torej ne omogočajo vedno primerjanja med različnimi projekti. Prav tako moramo bolj vključiti akterje na terenu, vključno z delegacijami EU, zato da bi spodbujali širše sodelovanje akterjev na področju pomoči, pa tudi finančnih institucij. To ne vključuje samo evropskih organizacij, ampak tudi neevropske organizacije pa seveda tudi tiste, kjer naložbe tudi potekajo. To je pomembno. In ne smemo jih vključiti samo v končne faze, ampak že od začetka, v zasnove. Ko govorimo o zunanjem naložbenem načrtu, je zelo pomembno, da vključimo države, v katerih se ta zunanji naložbeni načrt tudi izvaja. Gre za soseščino in Afriko ne pa da jim na koncu predstavimo samo svežen predlogo. Kar zadeva glavni doprinos FSD-ja, mislim, da je glavna prednost razlika pri obravnavi tveganja. Druga razsežnost je ta, da Evropski sklad za trajnostni razvoj ne stoji sam za sebe, ampak je to samo del drugih elementov naložbenega načrta. Sveda k temu se bom lahko še vrnil, ampak tudi to je pomembna inovacija. Ampak vprašanje tveganja je pomembno. Izpostaviti sem želel ta začarani krok. O čem govorim? Govorimo o tveganju in pojavlja se nevarnost. Če zagotovimo preveč jamstv za zmanjšanje tveganja, potem bi lahko preveč razbremenili tveganje ali preveč zaščitili zasebni sektor. Torej, gre za vprašanje, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. Pri pogovorih s strokovnjaki je vedno mogoče najti pravi odgovor. Ampak, ko se že dogovorimo, je vedno kdo, ki želi več kritja. Ampak, če bi zagotovili več kritja, bi potem še bolj iskrivili, iskrivili trg. In včasih gre tudi za to, da ne želimo izkrivljati trga. Sveda, če želimo zagotoviti več kritja, potem obstaja tudi možnost, da bomo izrinili zasebni sektor ali pa bomo trošili sredstva namenjena pomoči, zato ker javni sektor ne sme ščititi zasebnega sektorja preveč in tako naprej. Torej, vprašanje pravega ravnotežja je včasih težko zastaviti in tudi težko nam odgovoriti. Zanimivo je preučiti izkušnje nekaterih drugih akterjev, naprimer Evropska investicijska banka pri instrumentu za države AKP morajo upoštevati tveganje, ampak zaradi notranjih postopkov se običajno izogibajo tveganju. Če bi spremnili to mehaniko, bi to vplivalo na njihovo ovojnico prevzeli bi več tveganja, ampak zaradi notranjega delovanja in notrega, notranjega ocenjevanja tveganja lahko prevzamejo več tveganja. Sklenil bom takole. Nekaj pomislekov. Mislim, da se moramo naučiti iz preteklih izkušenj v zvezi s kombiniranjem. Upoštevati moramo tudi druge oblike neposrednih tujih naložb, naložbe v krhke države, tudi to je treba upoštevati. IFC je bil tam zelo aktiven, naprimer vprašanje načel tveganja in upravljanja je nekaj, kar moramo upoštevati, to bom samo omenil, pa še nekaj vprašanje dodatnosti in merjanja dodatnosti. Upoštevati moramo tudi načela trajnosti. To predstavlja podlago za odločitve glede naložb, seveda pa tudi merila glede preglednosti in na koncu še nekaj, gre za vprašanje koherence FSD-ja z zunanjim naložbenim načrtom, pa seveda tudi z drugimi evropskimi pobudami in instrumenti. Hvala. Yes, thank you so much. Uh... Najlepša hvala. Kot Vidite, je za nas zelo pomembno, kako izboljšati izvajanje obstoječega okvira. Sedaj pa k naslednjemu gostu v imenu organizacije Counterbalance je to gospod Javier Sol. Mislim, da je zelo pomembno eh, za političnega vidika, kako vzpostaviti ravnotežje. Najlepša hvala, torej delam za nevladno koalicijo, ki se imenuje Counterbalance. Pokvarjamo se z uh, javnimi financami, govoril bom o širši skupini nevladnih organizacij in o naložbenem načrtu. Razlog za to udeležbo je, ker eh, smo zaskrbljeni glede eh, nekaterih temeljev te naložbene pobude. Najprej naj vam povem, da v tem trenutku ni povsem jasno, ali eh, bo eh, Evropski naložbeni načrt zares eh, spremenil eh, situacijo v Evropi, kajti določila niso jasna. Nauke moramo potegniti iz prejšnjih naložbenih pobud. Zagotoviti jamstva finančnim inštitucijam še ne pomeni, da te ne bodo nadaljevale z svojim delom kot običajno. To ni čudežno zdravilo. V Evropi je bilo veliko kritik eh, Evropskega sklada za strateška ulaganja in pa dodane vrednosti tega sklada. Eh, Evropska investicijska banka ima tudi mandat za naložbe izven Evropske unije. Jamstva prihajajo iz Evropske unije, ampak Evropska investicijska banka se ne odloča nujno za visoko tvegane naložbe ali pa za naložbe v najmanj razvite države ali pa v najbolj ranljive države. Torej, za ta sklad bo ključnega pomena, da eh, natančno določimo kriterije za naložbe, tako da zari zagotovimo dodano vrednost. Kaj pa ocena že obstoječih instrumentov za kombiniranje? Ob koncu leta 2014 smo izdali poročilo na to temo za nekaj kritičnimi pripombami glede dodane vrednosti projektov, ki so se financirali z temi eh, finančnimi instrumenti. Ampak od takrat ni bilo nobene prave presoje eh, vpliva ze strani Evropske komisije, tudi ni bilo ocene rezultatov pred eh, predložitvijo tega naložbenega načrta. Eh, torej, ali eh, gre res za najboljšo uporabo sredstev, evropskih sredstev, če podaljšamo eh, te instrumente kombiniranja. Vseh odgovorov trenutno nimamo pred seboj. Druga točka je, da menimo, da je bila vzpostavljena povezava z evropsko migracijsko politiko, ki je izjemno nevarna. Torej, eh, naložbeni načrt mora biti ločen od kratkoročnih eh, političnih eh, ciljev. Ta načrt je del širšega okvira za vzpostavljanje nove inštitucije za varnost in pa migracije. In te, se, te finančne inštitucije se vedno bolj oddaljujejo od funkcije razvojne banke. Evropska investicijska banka naj bi vlagala v različne sektorje, k temu je pozval svet in zaradi tega se razvojne, razvojne banke odmikajo od razvojne eh, politike in menimo, mm, da eh, razvojne banke ne bi smele financirati trdnjave Evrope. Torej gre eh, zgolj za podaljšanje in poglobitev mehanizmov za kombiniranje, ki naj bi bili orodja evropske politike. Pri tem pa menimo, da eh, bi morala ta politika ostati razvojna politika, ne pa da se osredotoča na druga področja. Naslednja točka. Če želite, da bo to res pravi razvojni program, da bo to pravo orodje za razvojno politiko eh, in eh, če želimo, da prispeva k zmanjšanju revščine in pa k dosegi ciljev tisočletja, potem je potrebno poskrbeti za prave cilje v tem trenutku nimamo nobenih pravih uh, okoljskih uh, varovalk ali pa varalk, varovalk, ki bi temeljile na uh, enakosti spolov. Torej, zares je potrebno izboljšati uh, kriterije za sprejem uh, programov, potrebno je poskrbeti za jasnejšo oziroma ustrejšo ubeseditev, za boljše upravljanje tega sklada in uh, tudi na ravni projektov je potrebno okrepiti odgovornost tako da bodo eh, projekti eh, zares eh, dobri projekti, da ne bodo prispevali k kršitve človekovih pravic, da bodo prispevali k razvoju držav, v katerih se izvajajo in tudi k boju proti podnebnim spremembam. In tukaj je potrebno zagotoviti doslednost evropske politike. No, naj zaključim. Nekaj težav je z tem zunanjim naložbenim načrtom ampak hkrati eh, je lahko to za Evropski parlament tudi priložnost, eh, da pove svoje mnenje o mehanizmih za kombiniranje, eh, ki danes že obstajajo. Še prav posebej zaradi tega, ker se kombiniranje vedno bolj predstavlja kot možnost za razvoj evropskega proračuna. Ampak eh, slišali smo že veliko eh, kritik eh, na ta račun. Torej sedaj je pravi trenutek, da okrepimo preglednost, odgovornost in pa da zagotovimo pravno dodano vrednost. To je priložnost za Evropski parlament in ta pobuda mora zares postati razvojna pobuda. Eh, in tukaj gre eh, za to, da eh, izkoreninimo revščino. Hvala lepa za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje kasneje. Yes, uh, uh, and, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa k vprašanjem in odgovorom dva, dve minuti za vsakega poročevalca in začeli bomo z poročevalci. Mislim, da bom začel za Katjo Bal eh, iz eh, odbora za proračun. Izvolite. Pa gardija za bal. Najlepša hvala za te predstavitve. Morda najprej eh, prva ocena. Mislim, da se bodo moji soporočevalci strinjali z mano, kar zadeva analizo instrumenta. Mislim, da vemo, kateri so temeljni problemi. Naložbeni sklad za trajnostni razvoj. Vidim, da se v veliki meri strinjamo. Eh, z eh, vašimi mnenji. Kako zagotoviti, da mm, bo eh, ta naložbeni sklad zared poskrbel za eh, dodano vrednost? Imamo že platforme za financiranje in vprašanje, ki se zastavlja, je, kako lahko ta jam, to jamstvo zares vodi v dodano vrednost ne gre za financiranje zasebnih projektov, ki bi eh, tako ali tako eh, dobili eh, finančna sredstva. V nasprotnem primeru bi eh, zasebne vlagatelje eh, zgolj eh, ločili od preostalega trga. Torej, eh, potrebno je poskrbeti za skladnost z eh, razvojnimi cilji, pa tudi z drugimi programi. Z drugimi programi, ki se nanašajo na ista geografska območja. Zanimiva je bila tudi ocena tveganja, kajti eh, to je ena izmed eh, ključnih eh, tem za dobro uporabo jamstev. In kar zadeva kriterije za pridobitev sredstev, te je potrebno bolj natančno določiti. Menimo, da jih je komisija preveč nejasno zasnovala. Tako da ne bo eh, prišlo eh, do eh, prekrivanja z drugimi instrumenti. To je potrebno na vsak način preprečiti. Hvala lepa. Naslednji na vrsti gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi našim gostom za to, da so uporabili zelo jasen jezik in se osredotočili zares na tiste teme, s katerimi se eh, ukvarjamo. Zaradi tega je, so bili njihovi prispevki izjemno koristni. In eh, tukaj ne govorim v diplomatskem jeziku, zares eh, vaši prispevki so bili koristni in jih cenimo. Mogoče bi tudi ponovil to, kar je povedal, povedala moja predhodnica. Imam dve splašni vprašanji. Omenili ste vse eh, specifične teme v eh, svojem uvodu, ampak vseeno. Gospod Kvatara, eh, najprej zelo splošno vprašanje. Katere menite, da bi bile prednosti za afriške države, za razvoj teh držav, katere bi bile prednosti za res dobrega naložbenega instrumenta? Koliko tega? pa sta eh, dva izmed gostov govorila o tveganju. In zanima me, katera so tveganja, ki se pojavljajo v eh, izvajanju. Gospod Ban je to omenil in tako naprej. Mogoče bi lahko kaj več eh, povedali o tem. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala, gospod Kukan. Sedaj pa gospod Frzulika. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa eh, tudi vsem eh, udeležencem eh, za njihove, vsem gostom za njihove prispevke. Imeli smo že več sej na temo zelo pomembnega instrumenta Evropske unije. Gre za pomemben strateški cilj Evropske službe za zunanje delovanje in. Za vidika odbora za razvoj eh, naj vam povem, eh, da nas eh, najbolj skrbi navedba 21. člena Lizbonske pogodbe ali pa vključitev kriterijev DAKA ali pa trajnostni cilji ali eh, pa razvojna politika, eh, enakost spolov, podnebne spremembe, eh, izogibanje plačilu davkov. Moram vam povedati, da smo doslej imeli dobro sodelovanje med soporočevalci, ampak nekaj tem je vseeno še potrebno razjasniti. In sicer gre eh, za to, eh, kako eh, bomo rešili naslednje vprašanje. Različni finančni inštituti prispevajo sredstva in so del tega mehanizma za kombiniranje, zamešanje. In podpirajo majhna in zredne velika podjetja, mikropodjetja eh, ali pa vlogajo, vlagajo v eh, infrastrukturo v manj razvitih državah. V državah, kjer eh, potekajo oboroženi konflikti, v državah, kjer je situacija nestabilna, ne govorim zgolj o Afriki, ampak tudi o vzhodni Evropi. In moram vas seveda upozoriti tudi na situacijo v Ukrajini. Kako torej zagotoviti naložbe v ta območja? Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa Hatula, Hautala, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči in hvala lepa eh, za te predstavitve. Zares eh, so bile zelo koristne in na ta način bomo lahko uložili predloge sprememb na predlog Evropske komisije. Zanimajo me konkretni predlogi, ki jih morda imate da bi zagotovili eh, to dodano vrednost, k eh, kateri so eh, pozvali številni govorci. Ali lahko v to uredbo vključimo tudi nekaj strogih določil glede izvajanja. Pri izvajanju je potrebno slediti ciljem učinkovitega razvojnega sodelovanja. Gospa Hit, zamudila sem prvi del vaše predstavitve, ampak eh, zanima eh, me vpliv eh, vlagan, ali bo to lahko dejansko vplivalo na razvoj. In ali menite, da bodo to vrstna vlaganja imela eh, prednost v okviru tega novega instrumenta, o katerem se razpravljamo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Potem pa prehajamo k gospodu eh, Manki. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Rad bi se zahvalil za te eh, zelo dobre predstavitve, ki so bile zares zanimive. Sedaj pa eh, nekaj splošnih vprašanj. Imamo že nekaj izkušenj z skladom EFSI in eh, neka država eh, je recimo že vplačala sredstva v ta sklad. Sklad je dodal 5 odstotkov sredstev, 95 odstotkov sredstev pa država, ampak naložba, ki je bila izvedena, je eh, bila naložba, eh, ki bi eh, bila tako ali tako izvedena, tudi brez financiranja iz tega sklada. In tukaj gre za učinek vzvoda in enako velja tudi za projekte v Afriki. Moramo se upreti na izkušnje in se izogniti napakam iz preteklosti. Kako izmeriti uspeh, nova delovna mesta, zmanjšanje revščine, eh, vse eh, te učinke je potrebno dobro oceniti. Afrika ima velike težave eh, z demografskim razvojem. Ima 1,8 milijarde prebivalcev, konec stoletja pa bi morala imeti 4 milijarde prebivalcev, glede na podatke Združenih narodov. Torej, To je demografski razvoj, s katerim se Afrika sama ne more soočiti. Zaradi tega je potrebno investirati tudi v uh, ulaganja, uh, v izobraževanje v Afriki, hm, torej v uh, projekte na tem področju. Še prav posebej govorimo o izobraževanju deklic, žensk, tako da se bo Afrika lažje soočila z tem demografskim izzivom. Poskušati moramo najti tudi druge instrumente za financiranje izobrazbe, eh, izobraževanja v Afriki. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da je ravno to problem. Po eni strani eh, imamo eh, zasebni sektor, ki lahko sam izračuna tveganje in na drugi strani imamo uh, priložnosti uh, prevzema tveganja, uh, ampak uh, seveda gre tukaj za posojila, koliko tveganja lahko prevzamemo, uh, ko se odločimo za posojilo. To je eno izmed ključnih vprašanj. Najlepša hvala, gospod Manka. Mislim, da vsi težko čakamo na odgovore. Naslednji pa je na vrsti gospod Neusser. Um, Hvala lepa. Imam le kratko vprašanje za uh, gospo Heath, uh, ki je predstavila uh, sociogospodarske projekte in pa oceno teh uh, projektov, kako lahko uh, Evropska služba za zunanje delovanje zmanjka neenakost in uh, Kateri eh, projekti eh, se vam eh, zdijo tvegani z tega vidika? Torej, kateri projekti bodo prispevali k okrepitvi neenakosti? Ali še kdo želi besedo? Ne vidim, da bi kdo izmed članov želel besedo, zato se vračam k našim panelistom. Kdo želi besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Torej, prvo vprašanje se je nanašalo na to, kakšen vpliv uh, bi lahko dobri instrumenti imeli na Afriko. Uh, več možnosti je. Naštel jih bom nekaj. Eh, zelo pomembno se je zavedati, da na ravni zasebnega sektorja v Afriki ni veliko prošen za financiranje. Ljudje želijo biti neodvisni. Eh, podjetja ne prosijo za subvencije, ampak eh, zgolj za posojila, ki jih lahko odplačajo. In eh, zaradi tega potrebujemo spremljevalno strukturo za podjetje. Torej, neodvisnost, to, je, to bi lahko bil eden izmed vplivov. Eh, danes eh, postaja trg vedno bolj eh, globaliziran in zaradi tega morajo biti afriška podjetja tudi konkurenčna. Potrebno je spoštovati standarde, potrebno je zagotoviti ustrezno kakovost, potrebno je ustrezno tržiti izdelke. Tukaj gre za tekmo tudi z azijskimi podjetji in hkrati to vpliva tudi na kakovost, kakovost življenja in uh, tukaj bi mogoče spregovoril o uh, migracijah. Veliko eh, govorimo o migracijah, ampak migracije danes niso le gospodarski uh, problem. In zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za odgovornost lokalnih organov, lokalne uprave. Jaz sem odrasel v Afriki in ko si mlad, Eh, in živiš v Afriki, eh, ti eh, po televiziji predstavljajo Evropo in pa ZDA kot neki čudežni deželi. Torej, sporočila medijev so ravno tako izjemno pomembna. Nekdo, ki danes prispe v Evropo, Eh, in tudi, če dobi delovno mesto, ni nujno zadovoljen. Torej, eh, potrebno je poskrbeti za odgovornost eh, lokalne uprave, lokalne politike. To je odgovor na to vprašanje. In potem še, kako oceniti pozitiven vpliv politike kot recimo tega programa. Mislim, da je potrebno vključiti tudi druge deležnike, ne govorim nujno o, o lokalni o, e, politiki, o, e, ampak govorim o, o e, računovodskih podjetjih, o, o svetovalnih podjetjih, ki pomagajo podjetjem. O, podjetja o, pogosto o, morajo o, zagotoviti o, dvojno um, likvidnost in uh, ti deležniki lahko pomagajo pri zagotavljanju natančnih in eh, pravilnih informacij podjetjem. In potem še izobraževanje v Afriki. Ja, to je zagotovo zelo pomembna eh, točka, še prav posebej, ko gre za podjetništvo. Eh, če si danes ogledate situacijo, potem vidite, da družine v Afriki ne. Da družine v Afriki niso nujno pripravljeni investirati v podjetništvo, raje vrčujejo in tako naprej. In podjetništvo mislim, da je pomembna osnova za razvoj. Najlepša hvala. Evropska eh, komisija pripravlja tudi program za mikropodjetja in sicer ravno zato, da bi eh, zagotovili več eh, avtonomnosti za mikropodjetja to je tudi zelo pomembno. Mi pa moramo storiti vse, kar je v naši mači, da k temu tudi prepomoremo. Gospa His. Eh, ne bom, eh, skušala bom ne odgovoriti eh, na vsa vprašanja hkrati, ampak jih bom skušala povezati. Skušamo vlagati v gospodarstvo kot celoto, ne v posamezna podjetja. In rada bi podala nekoliko preprost primer če uh, vlagaš v podjetje, ki unesnažuje uh, eh, reko, potem to negativno vpliva na podjetja, ki uh, imajo sedež ob tej uh, reki uh, in uh, to ima širše posledice. Torej, strinjam se z uh, pripombami, uh, kar zadeva uh, spoštovanje standardov. Rada pa eh, bi dodala tudi, eh, da eh, je ta instrument pomemben za ciljne naložbe. Za ciljno usmerjene naložbe ne gre zgolj za varovalke, ampak tudi za izbiro pravih naložb vsaka naložba ima določen učinek, ampak mi merimo le pozitivne učinke eh, naložb. Vse naložbe pa imajo nek učinek. Ko eh, skušamo izmeriti trajnostni učinek eh, naložbe, bi želeli uporabiti splošno sprejete kriterije, ampak mednarodna skupnost takšnih kriterijev še nima. Prej sem omenila eh, primerno skrbnost, eh, ko gre eh, za okoljske učinke. Potem pa socioekonomski projekti, ki zmanjšujejo neenakost. Mislim, da ne morem hm, ravno natančno povedati, kateri projekti so najmanj tvekani, ampak potrebno si je ogledati, kako z delovnih mest, ki so bila ustvarjena s posameznimi projekti. Pomemben pa je tudi odnos med projekti delodajalci in delojemalci, ko želimo oceniti, eh, do kolikšne mere določeno eh, podjetje vzpodbuja na enakost. Mister. Najlepša hvala, gospod Bila, za dve minuti. Like... Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da so tvegane naložbe predstavljale pravo uvero za zasebni sektor če eh, se pogovarjamo o zasebnem sektorju, še prav posebej v Afriki eh, ali pa v evropski eh, soseščini, se moramo zavedati, da je to ena izmed temeljnih ovir. Zasebni sektor se ne odloča za naložbe zaradi tega, ker je tveganje previsoko. Eh, torej eh, dejansko je tveganje pravzaprav eh, nižje, ampak vtis zasebnega sektorja je, da je tveganje visoko. Nekatere naložbe so bolj tvegane, še prav posebej, ko gre za nestabilne države, potem so tukaj politična tveganja in tako naprej, njim je treba govoriti o vseh podrobnostih, ampak celo vrsto tveganj je potrebno uračunati. Uh, Eh, potem pa je tukaj ta eh, razlika eh, med vtisem in pa dejansko situacijo. Drugi pomemben element je, da je potrebno zagotoviti tudi tehnično pomoč in pa podporo. To lahko tudi storimo v okviru tega naložbenega načrta. Eh, če pa želimo storiti, da bi vse skupaj delovalo, potrebujemo zelo dobra eh, načela eh, za izvajanje tega projekta. Ne gre zgolj za seznam načel, ampak tudi za projekte in ampak za definicijo načel. Mislim, da bi Evropska unija morala biti v to na vsak način vključena. In še zadnja točka pomembno je zagotoviti eh, dobra načela in dobre smernice, ampak eh, ne smemo imeti preveč pogojev, kajti eh, če je eh, pogojev preveč, če želimo zagotoviti, eh, da bodo vsi projekti imeli okoljski vpliv, eh, potem eh, bodo pogoji prestrogi in eh, zasebni sektor enostavno ne bo pripravljen ulagati. Najlepša hvala. In zadnji bo dobil besedo Xavier Sol. Ja, e, vrnil se bom k nekaterim točkam, ki so bile omenjene v, v vprašanjih. E, najtežje vprašanje je vprašanje dodane vrednosti, kako definirati e, visoko tvegane projekte. Kar je potrebno storiti je, da zagotovimo, da v središču ne bodo zgolj finančni eh, kriteriji. Če gre za zasebno javno partnerstvo, eh, potem to ni eh, de facto projekt s dodano vrednostjo. Potrebno je še delati na okoljskih in pa uh, družbenih kriterijih, ki jih je potrebno uh, vključiti v oceno projektov in tukaj eh, se eh, vračamo k Evropskemu skladu za strateška ulaganja. Eh, tam imamo preglednico kriterijev, vendar pa ne vemo natančno, kako se ta preglednica uporablja, ampak podoben sistem bi mogoče lahko imeli tudi tukaj in lahko bi omogočili vključitev različnih deležnikov tako, da bi zagotovili, da so projekti za res visoko tveganje in sicer ne le z finančnega vidika. In potem še k uh, vprašanju uh, varovalk, kaj uh, bi lahko starili. Veliko je različnih idej, ampak če vam podam le predlog, primer glede podnebnih sprememb, recimo, če želimo sprejeti inovativne projekte, če želimo uh, si uh, želimo uh, ogledati uh, dolgoročni razvoj, potem se moramo osredotočiti na uh, prave projekte. Potem pa izogibanje plačilu davkov projekti, eh, kjer eh, ni eh, jasno, ki je sedež podjetja, ki naj bi izvajalo določen projekt, ne morejo biti odobreni. Potem pa je potrebno zagotoviti tudi poročanje po posameznih državah. To je nekaj primerov. Pomembno pa je tudi natančno definirati vloge. Seveda finančne inštitucije, Razvojne banke bodo izvedle oceno projektov, ampak Evropska komisija mora imeti eh, zelo jasno ulogo, tako da eh, nobeden izmed izbranih projektov ne bo kršil eh, temeljne pravice in to ne bi bilo smelo, bi smelo biti prepuščeno zgolj finančnim inštitucijam, ampak bi moralo biti tudi odgovornosti Evropske komisije. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k Evropski komisiji za minuto ali pa maksimalno dve. Torej, glede Defko, kdo bo spregovoril. Sem vodja enote za finančne inštrumente in pristojen za načrtovanje zonalnih naložb. Zelo pozorno sem poslušal in težko je poiskati nekaj, s čimer se ne strinja med sem tistim, kar je bilo povedano. To pa zato, ker se mi zdi, da na to gledamo analitično, na podoben način In načrt zunanjih investicij je način, kako se lotiti izzivov, ki smo jih opredelili pri tem, da bi razvili naše inštrumente. Ena pripomba je bila v zvezi z izobraževanjem. Mislim, da moramo biti previdni, da ne bomo tega prodajali kot panacejo za vse razvojne izzive. Ti inštrumenti delujejo za projekte, ki ustvarjajo denarni tok, zato moramo biti pozorni, da koncepta ne uporabljamo za projekte, ki bi jih bolje financirali z nepovratnimi sredstvi, ker ti projekti enostavno ne prinašajo in ne ustvarjajo lastnega prihodka. Drugič, pomembno je ohraniti v mislih, da je treba tehtati nekatere cilje, ki so jih omenili panelisti. Seveda se strinjamo z vsemi. Vedeti pa moramo, da če želite veliko dodatnosti, potem boste šli v zahtevne države in najmanj razvite države. Težko je istočasno doseči visoko raven varovalk pri vseh merilih, ki so bila omenjena. V praksi vidimo, Da recimo, če si pogledate inštrumente z MSP, omenili ste namreč mikro in mala podjetja, najenostavnejši način, da izvedete inštrumente, je, da greste v največjo banko v nekoliko bolj razviti državi, recimo Nigeriji. Te države, te banke bodo najra, naj enostavneje uredile vse dokumente in izpolnile vsa merila. To pa je veliko teže, če želite delati z majhnimi posredniki, ki jih ne poznate in če greste v najmanj razvite države. Zato je pomembno imeti v mislih tudi to tehtanje, ko želite istočasno doseči vse te cilje, ki so nam seveda skupni. Hvala lepa. Okay, thank you so much. Uh, next one is teaching. Hvala lepa, Paolo Martins. Yes, Hvala lepa, sem Paolo Martins in sem pristojen za načrtovanje in se ukvarjam tudi z unanjem finančnim načrtovanjem. Kot je omenil že kolega, se strinjamo z vsemi temami, ki so bile omenjene. Zanimivo je bilo poslušati ta panel, ker imamo nekoliko različne pristope pri načrtovanju zonanih naložb, vendar pa gremo vsi v isto smer. Eh, dodatnost, preglednost, odgovornost, vzdržnost, vse to je tisto, kar nas vse skrbi. Skrbi nas od samega začetka oblikovanja načrta lani. Skušamo spostaviti procese in tudi nadaljevanje projektov v okviru zunanjega načrtovanja. Želimo se m, mm, tistega, kar nas skrbi, lotiti bolj sistematično. Ne začenjamo od začetka, začenjamo na neki podlagi in sicer z inštrumenti, ki predstavljajo trdno podlago in ti inštrumenti so bili razviti v zadnjih desetih letih. doseči skušamo neke vrste preskok pri načrtovanju zonanih naložb, zato da bi se lotili bolj sistematično teh izzivov. Ampak kot je dejal Kaj, imajo tudi ti inštrumenti svoje omejitve. Ta inštrument, tako imenovani blending in tudi jamstva, ki jih ustvarjamo, to je le majhen del našega financiranja. Govorimo o 10-12 odstotkih našega financiranja. Večina, več kot 80 odstotkov, so še vedno nepovratna sredstva in eh, s tem se spopadamo z vsemi izzivi, ki smo jih prej omenili. Zato moramo imeti to v mislih in se vprašati, katera kombinacija je lahko alternativa nepovratnim sredstvom v državah v razvoju? Hvala lepa. In še zadnja, Evropska služba za zunanje delovanje. Hvala, gospod predsedujoči, skupaj s svojimi kolegi. Lahko rečem, da je ta razprava zelo zanimiva. Mislim, da se vsi strinjamo glede vprašanj, ki se jih moramo lotiti z inovativnim inštrumentom, kot je ta. Osredotočil bi se rad na koherentnost politik za razvoj. To so omenili kar nekateri govorci. Načrt zonanjih investicij je bil predstavljen in opredeljen kot nova m, mm, pobuda v okviru eh, te agende migracije o obrobu sveta junija lani, vendar pa je res, da naj bi se ta inštrument ukvarjal tudi s trajnostnim razvojem in naj bi se torej um, lotil tudi ključnih vzrokov za migracije. Vidimo, da iz različnih virov, iz različnih skladov prihajajo sredstva. Vsi ti skladi imajo svojo pravno podlago, podpirajo razvoj, imajo svoja merila. Potem druga stvar, uporaba načrta za zunanje naložbe. Torej ta načrt bo obravnaval predvsem zunanje izzive za ustvarjanje Eh, delovnih mest in sicer na dolgi rok. Po drugi strani pa imamo za kratkoročne izzive tudi skrbniški sklad. Kar pa zadeva merilo dodatnosti, strinjam se vsemi tistimi, ki so dejali, da bo pravi preizkus eh, bil ta, da bomo poskusili zasebna sredstva usmeriti v najrevnejša in najbolj krhka okolja. Če želimo to doseči, moramo vključiti tudi vlade. Pomembno je, kako oziroma katere odločitve bodo sprejemali v eh, vodstvih. Tudi delegacije Evropske unije morajo na terenu oceniti politična tveganja, ki so povezana z to ali drugo pobudo. Hvala lepa. Ja, hvala. Rad bi se zahvalil vsem našim panelistom. Veliko smo se naučili od vas. Hvala lepa za vaše nasvete. Poskusili bomo to vključiti v zakonodajo. Zdaj spreminjamo govorce na podiumu, kar takoj nadaljujemo, kajti samo še uro imamo oziroma celo manj kot eno uro, zato moramo biti čim bolj učinkoviti. Zato prosim gospoda Bernta, gospoda Andreasena, gospoda Jonesa in gospoda Paulučija, da se mi pridružijo na podiju, da bomo lahko nadaljevali z naslednjim delom. Kot veste, je glavna aktivnost Evropskega sklada za trajnostni razvoj dajanje posojil. Posojila pomenijo naložbe, torej naložbe so nekaj dobrega, ampak eh, seveda ogledati si moramo finančne vidike, tisti ljudje, ki posojajo denar, a hočejo poznati vse vidike, ampak pobuda za oblikovanje tega sklada je velika priložnost za Evropsko unijo in mislim, da je to naša priložnost, da smo aktivni in da naredimo pravo stvar. Gospod Markus Bernd je vodja oddelka za operativno strategijo in poslovni razvoj pri Evropski investicijski banki. Hvaležni smo, da je Evropska investicijska banka sprejela to pobudo. Finančne aktivnosti, zakladništvo niso enostavna naloga, kajti na drugi strani imamo odbor za nadzor proračuna, imamo računsko sodišče. Imamo veliko ustanov, ki zelo podrobno preverjajo, kaj se dogaja. Upamo, da nikoli ne bo treba poseči po Olafu. Skratka, poznamo odgovornosti in gospod Bernd, izvolite, beseda je vaša. Much, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi za to priložnost, da lahko predstavimo svoja stališča poslancem v Evropskem parlamentu. Evropska investicijska banka pozdravlja cilje predlaganega sklada. Še zlasti se nam zdi pomembno, da se zavestno odločamo, da pokrijemo vse tiste nepokrite točke na področju sodelovanja. Pomembno je, da sodelujemo, kolikor je mogoče, z vsemi tistimi, ki so izven naše hiše in s katerimi lahko sodelujemo, kot so Evropska mm, komisija, EBRD in podobno. Naš prispevek naj bi bil ta, da postane EFSD, EFSD eh, uspešna, uspešen inštrument in neke vrste jamstveni inštrument v skladu z našo vlogo, ki nam jo predpisuje pogodba imamo pravzaprav tri podloge. Prvič gre za nudenje podporo, ne toliko v smislu politike, ampak predvsem komplementarnosti že z obstoječimi inštrumenti. Zagotoviti moramo skratka perspektivo banke pri tem, kar skuča EFSD doseči. Drugič, kot banka lahko prispevamo k temu, da zagotovimo, da bodo inštrumenti finančno zdravi, trdni ne gre za posojila, gre za jamstva in tu so razlike velike. Zelo pomembno je tveganje za proračun 750 milijonov mora biti zaščitenih. Zato moramo doseči čim večji učinek, obenem pa poskrbeti, da bo učinek na proračun EU čim manjši. Tretjič, skupaj z že obstoječimi inštrumenti, ki jih izvajamo, kot so ELM, ECPF, povsod, kjer imamo ulogo, da sodelujemo z uporabo jamstev, želimo sodelovati. Omenil bi štiri stvari, ki se nam zdijo pomembne. Prvič. Menimo, da je zelo pomembno, da se izognemo prekrivanju z že obstoječimi inštrumenti EU in inštrumenti naših partnerjev, pa naj gre na bilateralni ali multilateralni ravni. V tem smislu moramo poskrbeti, da bo ta inštrument zagotovil makro dodatni učinek. Prav tako pomemben pa je tudi mikro dodatni učinek, ki je že bil omenjen in zato je zelo pomembno, da zagotovimo, da imamo sistem strikten sistem mirenja rezultatov. To mora biti evropski inštrument, ki bo zagotavljal, da dosežemo učinek, ki smo si ga zamislili. In da se bodo spoštovali evropski standardi in varovalke. Nekdo je to že omenil. Mi imamo svoj okvir in z veseljem bomo to, kar imamo ponudili tudi v tem primeru. Kot je bilo omenjeno že prej, moramo zagotoviti tudi tehnično trdnost. Z drugimi besedami, izogniti se temu, da bi zapravili denar. To ni enostavna naloga. Gre za zelo zapleten bančni inštrument in mi bomo z veseljem pomagali in izkoristili leta izkušenj, ki jih Evropska investicijska banka ima, ne le kot banka, pač pa tudi kot telo EU. Tudi mi skrbimo za eh, varovalke in standarde Evropske unije. In četrtič, pomembno je, da vzpostavimo ustrezno strukturo upravljanja Evropskega sklada za trajnostni razvoj, v celoti pa tudi jamstvene scheme. Namreč pomembno je delati ne samo z inštitucijami EU, pač pa tudi z drugimi. Pomembno je delati ne samo znotraj družine, kot smo sami, tukaj gre na nek način za dvostranski odnos. Tu pa skušamo namenoma delati z drugimi, kot je zasebni sektor, zato potrebujete dobro upravljanje. Obenem pa se želimo izogniti podvajanju in inštrumentov, ki jih že imamo, recimo pobuda za gospodarsko trdnost. To smo že uporabili pri zunanjem posojanju in zagotoviti moramo komplementarnost med tem skladom in pobudo za gospodarsko trdnost. Zato bomo imeli strateški odbor, ki se bo ukvarjal točno s tem. Ob zaključku. Predlog sveta, ki je bil pripravljen konec lanskega leta, govori o mnogih od teh tem, pa tudi o skupnem razumevanju, da skupaj s komisijo razvijamo nek inštrument in zdaj se moramo vprašati, kako lahko EIB prispeva k upravljanju jamstvene scheme, zato da bi znanje, ki ga že imamo v družini EU, da to znanje uporabimo za čim boljše rezultate, čim boljši učinek, obenem pa seveda v skladu z cilji politike EEFSD, ob tem pa moramo seveda zaščititi tudi proračun oziroma preprečiti tveganje za proračun. Do zdaj smo izvrstno sodelovali s komisijo in Prizadevamo si, da bi odgovorili na vsa vprašanja, ki smo jih slišali prej, kako poiskati najboljšo rešitev in ravnotežje med tveganjem in nagrado. Imamo tudi drumen, instrumente, ki so drugačni od EFSD, imamo inštrumente za visokim vzvodom kjer je eh, multiplikator več kot 40 krat. Ampak mi se moramo lotiti ne tistih situacij, kjer trg ne deluje, po drugi strani pa tudi spodbuditi zasebni sektor in eh, dajati spodbude za zasebni sektor. Prav tako smo že zelo dobro napredovali pri vzpostavljanju sistema sodelovanja z našimi partnerji. Zlasti imam v mislih dvostranske mednarodne inštitucije, pa tudi večstranske inštitucije in tu si prizadevamo pomagati, imamo dvojno vlogo, smo telo EU, pa tudi velika razvojna večstranska banka. Hvala lepa, veselim se vaših vprašanj. Yes, eh, sir, Hvala lepa, gospod Bernd. Naslednji govorec je Peter Andresen, ki je generalni direktor Evropske, Evropskih inštitucij za razvojno financiranje, skratico EDFI. Kateri so vaši cilji? Hvala lepa in hvala, da ste nas povabili, da se pridružimo kolegom na panelu danes. Omenil bi dve ključni točki. Prvič, zakaj je treba razširiti podporo za financiranje zasebnega sektorja, potem pa bom spregovoril o finančnih inštitucijah in njihovi vlogi v odnosu do EFSD. Najprej razširitev podpore za financiranje razvoja zasebnega sektorja. To se morda zdi očitno, vendar je treba povdariti razvoj zasebnega sektorja bo ključnega pomena za naš kolektivni dosežek agende 2030 eh, za trajnostni razvoj, še zlasti, ko govorimo o ciljih zmanjševanja revščine, ustvarjanja delovnih mest in podnebnih sprememb. Pomembno je spomniti, da je stopna globalne revščine padla pod 10 odstotkov prvič v zgodovini. In obsežen napredek, ki je bil dosežen zlasti v zadnjih dveh, treh desetletjih, je rezultat kombinacije boljših politik, pa tudi modela rasti zasebnega sektorja in Evropski sklad za trajnostni razvoj skuša nasloviti ravno to. Skozi leta smo videli, da je zaposlovanje ključni kanal za doseganje rasti in odpravo revščine. Zato moramo vedeti tudi, da devet od desetih delovnih mest ustvarja in vzdržuje zasebni sektor. Pomembno je, da mobiliziramo zasebni kapital za trge z nizkimi dohodki, kjer so velike investicijske vrzeli. Kolegi so prej že omenjali te države. Če omenim bilateralne inštitucije v naši skupini eh, mi ustvarjamo zato, da bi uspodbudili rast in zmanjšali revščino. Javna sredstva lahko učinkovito uporabljamo za podporo podjetjem v zasebnem sektorju, zato da ustvarimo učinke pozitivnega razvoja. Podjetništvo je ključ do ustvarjanja trajnostne rasti. Menimo pa tudi kot finančne inštitucije moramo vedno kazati pot in eh, tlakovati pot na tistih trgih, kamor si eh, vlagatelji ne upajo. Mi smo skupina 15 finančnih inštitucij, smo v lasti evropskih vlad V zadnjih desetih letih smo precej zrasli in povečali svoj portfelj kar za trikrat, zato smo zdaj blizu 40 milijard. Podsaharska Afrika je največja regija, tam je ena tretjina naših naložb. Infrastruktura, še zlasti čista energija in finančne inštitucije so najpomembnejši sektori. Skupaj podpiramo na milijone delovnih mest v teh državah in podporo nudimo tudi plačilo na milijone in milijarde pobranih davkov. Menimo, da kombinacija sredstev v okviru EFSD lahko pomaga pospešiti rast in doseganje ciljev. Imamo pozitivne izkušnje pri delu z inštrumenti za načrtovanje v zasebnem sektorju. Imeli smo pobudo elektrifikacije, kjer smo želeli pospešiti dostop do elektrike na podeželju v revnih državah. Zdaj pa še par pogledov in stališč glede načrta v zvezi z Evropskim skladom za trajnostni razvoj. To so načrti, ki jih v naši skupini pozdravljamo in tu pričakujemo, da bomo lahko sodelovali ko bodo naložbe pripravljene. Še zlasti nas zanimajo razvojni programi v okviru načrtov, ki se nanašajo na investicije, širjene investicije v revnih državah. Vidimo, da se ponekod srečujemo z izzivi, ne moremo iti tako daleč, kot bi radi, s svojimi lastnimi sredstvi, zato bi nam partnerstvo z inštitucijo, kot je EFSD, zelo pomagalo. Ovire, na katere naletavamo, imajo opraviti z tržnim razvojem, bistvena so pa tudi tveganja, pa tudi nekatere regulatorne ovire. Mi kot regulirana inštitucija imamo tudi omejitve, če hočemo velik del našega portfelja vlagati na trge, kot je ta. Naši lasniki v evropskih vladah si želijo, da bi združili politične prioritete, pa tudi izkušnje, ki jih imamo kot finančne ustanove. Pet konkretnih točk v zvezi z načrti za EFSD. Prvič, verjamemo, da gre za dobro uporabo sredstev, zato da bi dobili jamstva oziroma financiranje podobno, kot je to bilo predlagano zdaj zelo nasplošno. To resnično lahko pomaga podpirati razvoj v ključnih državah, ne da bi s tem izropali sredstva namenjena za pomoč. To se da narediti na tehnično korektan in zdrav način. Drugič, pozdravljamo načrte in to, da se bo lahko uporabila cela paleta inštrumentov, Prej smo slišali samo majhen delež teh inštrumentov, kombinacij mešanic je bil uporabljen za zasebne projekte z novimi načrti, bomo to lahko razširili. Inštitucija kot je naša, ki ima izkušnje z delom v državah, ki so zdaj tu ciljne države, pa tudi pri majhnih projektih imamo ogromno izkušenj. In če se bomo tudi mi vključili, menimo, da lahko gremo dlje pri doseganju projektov zasebnega kapitala. Tretja točka pa se nanaša na potrebo po močnem upravljanju in preglednosti, če uporabljate kombinacijo financiranja. Vsaj 15 let izkušenj imamo z uporabo mešanih financ in eh, Evropske države so sodelovali, države donatorke, pa tudi nekateri eh, mešani inštrumenti EU. Menimo, da na tej točki moramo okrepiti načela in uporabo mm, mešanih inštrumentov na področju zasebnega kapitala. Vidimo, da se ta delež bistveno povečuje. Menimo, da ni nobenega razloga, da ne bi ciljali tudi na zasebni sektor s temi mešanimi inštrumenti. Treba pa je pozorno spremljati trg in sodelovati z zasebnim sektorjem in tudi z skladom za podnebne spremembe. Skratka, menimo, da lahko lahko uporabimo svoje izkušnje. Povabili smo tudi druge finančne inštitucije in z smirnicami, kot jih imamo, menimo, da bi lahko pomagali, da bi tudi tokrat šli po podobni poti. Radi bi opozorili tudi na dodatnost. Če želimo, da bodo ti inštrumenti dodatek, potem je treba poiskati bolj tvegane projekte, kot jih inštitucije trenutno financirajo. Najboljši način je, da se osredotočimo na to, da vedno skušamo spraviti skozi relevantne predloge. Kritično je, da tudi cenovna politika ni preveč subvencioniranja. Na koncu naj povem, veliko je govora o visokih standardih. In ti visoki standardi so ključnega pomena, ko vlagate, zlasti ko vlagate na težavnih trgih, ki ima zakonodajo, ki ne dela v prid zasebnih projektov. Vedeti pa morate tudi, da finančne inštitucije že desetletja delajo za to, da bi bile za zgled na področju standardov. Zato je zelo pomembno, da se ne uporablja dve, tri, štiri plasti zahtev, glede na to, da so naše inštitucije že precej regulirane po tej plati. Na koncu, in to velja tudi za harmonizirane indikatorje učinka, na koncu bi torej dejal, da pozdravljamo to, da finančni inštrument za EFSD ima na drugi strani tehnično pomoč in pomoč politiki. Financiranje samih projektov nam ne bo pomagalo doseči ciljev, ki jih imamo za rast zasebnega sektorja in dobro je videti, da imamo celoten ta svežen. Hvala lepa. Zdaj pa vodja bruselske pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj, gospod Massimiliano Paoluči. Ne? Ne, prehiter sem. Kot smo načrtovali, gospod Guillem Jones, vodja bruselske pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj zelo slavni EBRD. Hvala lepa, hvala za to povabilo danes, hvala, da ste mi dali možnost, da govorimo o FSD. To je predlog, ki ga podpiramo, to želim povedati kar na začetku. EBRD je v lasti držav članic in institucij v dveh tretjinah in delamo v 36 državah, seveda posvečamo se soseščini vzhodni in južni. Na začetku želim povedati, da sodelujemo z EU že dolgo, poglobljeno posegamo v raz, različne razsežnosti in to je za nas pomembno. Skupaj gradimo lokalne zmogljivosti in delamo na ravni držav članic in spodbujamo reforme. Za nas je to pravo partnerstvo in še naprej ga želimo razvijati, vključno z instrumentom, o katerem govorimo danes. Šest točk želim povedati, vem, da časa ni. Prva točka je točka, ki je omenil kolega. E, F, S, D je nekaj, kar je samo ena komponenta zunanjega naložbenega načrta. Moč tega pristopa je prav v tem, da gre za kombinacijo različnih orodij, ki so na voljo v okviru zunanjega naložbenega načrta. Imamo jamstvo, to je nekaj novega, obstoječi instrumenti kombiniranja, to bo v prvem stebru, potem imamo tehnično podporo v drugem stebru in seveda politični dialog ter reforme v tretjem stebru. Če bomo to združili v zunanjem naložbenem načrtu, glede na to, da sodeluje zelo veliko akterjev, bi lahko dosegli res veliko. Mislim, da je to koristno orodje, ki bo spodbujalo razvoj. In to poskušamo storiti mi v okviru EBRD že danes v državah, kjer smo aktivni. Po mojem mnenju je to dober način za doseganje rezultatov. Upam, da bo parlament spodbujal vse te komponente. Drugič, dodatnost, dodatnost, dodatnost. Ključni cilj jamstva je, da bi povečali stopnjo zasebnega financiranja, ki je na voljo za naložbe. Naložbena vrzel za cilje trenutnega razvoja v državah razvoju je ogromna. Javne finance same ne bodo mogle zakrpati te vrzeli. Drugi so to že povedali. Če želimo spodbujati zasebne naložbe potrebujemo dodatnost. Ključnega pomena je, da bodo naše naložbe, naložbe javnih institucij, ampak ne smemo izriniti zasebnega sektorja. To bi bilo škodljivo in to bi škodilo našemu dolgoročnemu cilju. Naše sporočilo za vas je, lepo prosim, dvignite pričakovanja od nas. Pričakovanja, ki jih imate od finančnih institucij, mi moramo razrešiti oska grla. Torej, v smislu projektov, v katere vlagamo, v smislu postavljena cen za naše storitve ali v smislu ravni mobilizacije in udeležbe zasebnega sektorja. Pritisnite na nas, ampak šel bi še naprej. Ne smemo samo ne škoditi, ne. Poskrbeti moramo, da bomo poskrbeli, da bo še več zasebnih naložb v različnih sektorjih in državah, ki smo se jim prej izogibali zaradi domnevnega previsokega tveganja. To pomeni, da je treba jamstvo aktivno prenesti na dejavnike in akterje iz zasebnega sektorja, ki drugače ne bi vlagali. Seveda ne gre za to, da bi pokrili tveganje nas, javnih institucij. Ne, te prednosti je treba prenesti naprej in mislim, da je to treba zelo izredno povedati. Tretja točka. Enake možnosti za vse. Cel niz akterjev je vključenih v to pobudo, strokovno znanje sega preko različnih sektorjev in regij. Vse to je treba združiti, zato da bo to uspelo. Seveda, mi dobro sodelujemo in tesno sodelujemo, včasih pa tudi konkuriramo drug z drugim. Seveda, to je zdravo, tekmovanje je včasih zdravo in gre za to, da bi pripravili najboljše možne predloge. Vedno si za to prizadevamo, ampak zato je zelo pomembno, da bo instrument za javnost obravnavan in voden objektivno. Edini organ, ki lahko to zagotovi, je komisija. Zato spodbujamo parlament, da komisiji da ključno vlogo pri upravljanju jamstva. Tako boste vi poskrbeli, da bodo vsi pravi akteri želeli sodelovati in da bodo želeli v celoti izkoristiti to urodje. Četrta točka, gospod predsedojoči, odločenje in upravljanje. Gre za javna sredstva in seveda pravi nadzor je potreben. Ampak ne samo to. Tudi zasnova finančnih struktur in strukturah odločanja sta pomembni, če želimo poskrbeti, da bodo zasebne vlagatelje sodelovali z nami. Vsi finančni, vse finančne institucije bi lahko sodelovali pri odločitvah. Že zdaj smo prisotni v ključnih forumih, kar zadeva naložbe v soseščino. S tem bi lahko zagotovili tudi komplementarnost z drugimi pobudami, naprimer pobuda odpornosti Evropske investicijske banke, oni zagotavljajo neko drugo vrsto jamstva. Peta točka, podnebje. Več je treba ukrepati na tem področju. Po našem mnenju je cilj v zvezi s podnebjem mogoče zastaviti bolj ambiciozno, če želimo doseči cilje iz Bariza. Naše zaveze na področju podnebja so ogromne, vsi se tega zavedamo, ampak mi mislimo, da bi lahko vsaj v osmem členu dvignili cilj na 30 odstotkov ali več. Definicija je po našem mnenju preveč uska, da bi bila učinkovita. Če želimo res poskrbeti za učinek, bomo morali trajnost vključiti v naložbene odločitve. Tako bo svet posla to sprejel. Naše izkušnje kažejo, da zelene naložbe dobijo krila, če bo to prineslo ne samo manj izpustov, ampak tudi koristi za zasebni sektor. To pomeni, da moramo troškovno učinkovitost vključiti v definicijo 8. člena 6. točka, gospod predsedujoči, in tukaj bom končal. Ohraniti moramo definicijo naložbenih okn in ta definicija mora ostati široka. Težko in trdo delamo na tem, obravnavamo različne možnosti glede naložbenih okn. Komunalne naložbe, spodbujamo financiranje MSP-jev, posojamo v lokalni valuti, zato da niso ranljivi partneri tisti, ki so izpostavljeni tveganju. Prav tako vlagamo v trajnostno energijo, v učinkovito rabo virov, zato da zagotavljamo poceni energijo in čisto energijo. Veliko je potreb, še veliko imamo zamisli in več zamisli se bo še pojavilo v prihodnosti, zato mora definicija naložbenih oken ostati široka, kaj ti potrebe po naložbah se bodo prav gotovo spreminjale v prihodnosti. Tukaj bom končal. Hvala lepa, z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod Jones. In zdaj, kakor sem dejal prej, naslednji govornik, to je posebni predstavnik skupine Svetovne banke, Masimiliano Pavluči. Um, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za to, da ste nam dali možnost, da spregovorimo danes. Dobro, govoril bom v imenu skupine Svetovne banke. Predstavljam zasebne in javne dele te institucije. Najprej želim povedati, tako kot so povedali prejšnji govorniki, tudi mi pozdravljamo to pobudo. Še posebej, zato ker smo leta 2015 15 in naprej podali veliko zavez, torej v Addis Abebi, New Yorku in tako naprej. Zdaj je čas, da se držimo teh zavez. Zaveze so ambiciozne, ampak mogoče jih je doseči. Doseganje ciljev 13. razvoja bi lahko ogrozili zaradi tega, ker se še vedno pojavljajo konflikti. Do 2030 bo polovica svetovnega prebivalstva živela v krhlih državah. Zato lahko še bolje razumemo, zakaj so pobude, kot je današnja, tako pomembne. Zdaj je čas, da ukrepamo. In seveda posegamo lahko na področju zdravstva in izobraževanja, vendar, če želimo ljudi rešiti revščine in če želimo rešiti vprašanje ranljivosti in krhkosti, moramo oblikovati delovna mesta. Delovna mesta so recept, ne univerzalno zdravilo, ampak eden od ključnih elementov za reševanje ljudi. Naša institucija ima mandat, da konča ali izkorenini skrajno revščino in da pomagamo najnižjim 40 odstotkom prebivalstva. V 70, v 70 let že delamo v zelo težkih okoliščinah. Samo nekaj utrinkov, V zadnjem desetletju smo zagotovili približno 100 milijard dolarjev pomoči podpori ranljivim državam. 71 milijard za to, da spodbujamo pobude zasebnega sektorja. 9 milijard v krhkih državah, 3 milijarde pa v obliki jamstva za projekte. Na osnovi izkušenj, ki jih imamo in na uh, osnovi tega imperativa, da preidemo od besed k dejanjem, smo prepričani, da je zunanji naložbeni načrt pomemben instrument, ki lahko pomaga uradni razvojni pomoči. Uradno razvojno pomoč bomo še naprej potrebovali na področju izobraževanja in zdravstva, ampak vseeno bomo potrebovali tudi to orodje. Drugače ne bomo mogli dobiti dovoljšnjega učinka finančnega vzvoda, da bi pripeljali trilijone dolarjev, ki jih potrebujemo. Kaj to pomeni, da vključimo zasebni sektor v ranljive in krhke države? Kaj to pomeni, da jim pomagamo ustvariti delovna mesta, ki so potrebna za to, da ljudi rešimo revščine? No, vlagati moramo v to, da oblikujemo trge. Več kot 70 odstotkov držav, kjer se pojavljajo konflikti, je v najnižjem kvartalu glede prijaznosti do poslovanja. Trgi na nek način tam sploh ne obstajajo. Ampak tudi, ko oblikujemo trge, ne moremo računati na hitre in lahke zmage. Ne, to je dolgoročen projekt. Ta pobuda je samo del procesa. Naredili bomo napake, to je jasno. Iz napak se učimo, ampak razvoj je kulturni proces in zato so potrebna desetletja. Dolgo časa bomo torej tam, na terenu in neprestano se lahko učimo. Rezultatov ne bomo dosegli, če ne bomo specifični glede želenih rezultatov. Ampak prepričani smo tudi, da je to nekaj, kjer so potrebna partnerstva. Niče ne bo zmogel sam. Še enkrat bom povedal, iz milijonov ne bomo prešli na trilijone, če ne bomo imeli finančnih vzvodov. Še nekaj besed o določenih vidikih in sicer kako bomo poskrbeli za vključenost zasebnega sektorja. V Svetovni banki pripravljamo načela za to, da privabimo zasebni sektor. To pomeni, da bi zasebnemu sektorju morali dovoliti, da bo prvi vlagal v trge. Če zasebni sektor in tukaj ima v mislih nacionalni mednarodni in regionalni zasebni sektor, če one torej ne vidijo pravih pogojev za vlaganje v določeni državi ali skupini držav, potem bomo mi kot eh, razvojni partnerji morali sodelovati z državami za to, da oblikujemo pogoje, ki bodo omogočali, da bo zasebni sektor tam vlagal. Če tudi na osnovi tega zasebni sektor potem ne vlaga, potem bi morali mi zagotoviti pogojeno financiranje ko zagotovimo podporo zasebnemu sektorju, moj kolega je to prej omenil, gre namreč za koncept dodatnosti. Kaj to pomeni? Še posebej v zvezi s kombiniranjem. Koncept kombiniranja IFC v zvezi z dodatnostjo je naslednji. Zagotovimo podporo zasebnemu sektorju, ampak s tem moramo reševati težave na trgu, in izogibati se moramo izkrivljanju trga. Ne moremo vstopiti na trg in ga izkriviti z subvencijami, kajti to bo samo pregnalo zasebni sektor. Ne, to mora voditi do trajnosti in seveda ostati moramo pregledni. Na koncu želim povedati še nekaj. Zelo pomembno je, da Evropski sklad za trajnostni razvoj uskladimo z drugimi stebri. Če zasebni sektor ne bo mogel vstopiti v trg, moramo mi poskrbeti za ustrezne pogoje, da se to zgodi. Tehnična pomoč in podnebno okolje sta ključnega pomena. Tudi drugi in tretji stebr torej sta zelo pomembna. Brez teh ne bo zasebnega sektorja. Samo metali bomo denar skozi okno za pobude, ki prav gotovo ne bodo uspele. Na koncu še nekaj. Ko govorimo o naložbah in ko govorimo o tem, kako bi sodelovali z trgi in zasebnimi sektorji različnih držav, je treba vedeti, da morajo ti projekti temeljiti na dobrem razumevanju lokalnega konteksta. Prisoten je treba biti na terenu. Če bomo samo iz Bruslja tja pošiljali projekte, ne bomo prišli daleč. Zato je zelo pomembno, da okrepimo prisotnost kogarkoli že, ki je tam na terenu. Poskrbeti je treba, da smo v tesnem stiku z lokalnimi akterji in lokalnimi trgi. In seveda tudi z institucijami, ki so prisotne na terenu, ne glede na to, s kom so povezani, ne glede na njihovo nacionalnost. In s tem lahko končam. Hvala lepa za čas, ki ste mi ga namenili. Yes. Hvala lepa. Zdaj pa lahko nadaljujemo, dobili smo širok pregled tega, kar bi lahko storili, kar bi morali storiti in česar ne smemo storiti. Nekaj nasvetov ste nam dali in kot običajno najprej dobijo besedo poročevalci in seveda dame imajo prednost. Gospa Gardija Zabal, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala govornikom. Hvala vsem za vaše prispevke. Res je, ukvarjamo se z vprašanjem, kaj želimo doseči s tem skladom in kako naj to deluje. Teoretično področje je morda bolj enostavno, če lahko tako rečem, ampak eh, potem gre seveda za to, da je treba vse skupaj spremeniti v uredbo. Večkrat smo že videli, da je to lahko zelo zapleteno. In drugič, številni ste to omenili, obstaja tudi drugi in tretji stebr. Drugi in tretji stebr, torej načrta za zunanje naložbe in ta dva sta tako pomembna, vsaj kot prvi stebr, torej ta sklad. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Eno vprašanje se navezuje na sodelovanje različnih institucij. Povedali ste, da včasih obstaja neke vrste tekmovalnost med temi institucijami, to je seveda dobro, to zagotavlja napredek, ampak zanima me, kako bi lahko poskrbeli za to, da bi Evropski sklad za trajnostni razvoj pripeljal do boljšega sodelovanja med investicijskimi bankami in različnimi finančnimi institucijami. Kakšni so vaši odnosi in kako bi lahko prispevali k temu, da se vaše sodelovanje izboljša? Še eno vprašanje v zvezi z naložbenimi okni. Rekli ste, da mora biti definicija široka. Mi kot poročevalci smo seveda pripravljeni na to, da Rekli smo, da je predlog komisije že široko zastavljen, ampak zanima me, kakšne izkušnje imate vi, torej v katerih in kakšnih naložbenih oknih govorimo. Govorimo o regije, govorimo o državah, govorimo o oknih razvrščenih po temah ali govorimo o oknih v okviru uh, upravljanja posameznih institucij. Kako naj bi to zastavili? Hvala lepa, Ajder. Hvala tudi tebi, torej ti imaš veliko izkušenj na področju EFSI. Vprašanje je torej, ali bi lahko kakšne rešitve iz kompromisa EFSI uporabili tukaj, ali bi jih lahko kar avtomatsko prenesli v ta nov EFSD. Dobro bi bilo, če si pogledamo, katere dele bi lahko preprosto prenesli v EFSD. Nekaterih delov pa morda ne bi mogli kar tako zlahka prenesli. Dobro, hvala lepa. Gospod Kukan je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse lepo, kar smo slišali za prve govornike, velja tudi za druge, zato ker je bila razprava realistična, strokovno podkovana in to je tisto, kar potrebujemo. Gospod predsedujoči ima prav. Mislim, da moramo resno razmisliti o tem, kaj naj bi vključili in če se ne bi smeli vključiti. Dve hitri vprašanje imam za vas. Zanima me, kakšno mnenje imajo vaše institucije glede sodelovanja z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami pri izvajanju ciljev FSD-ja. In drugo vprašanje. Najmanj razvite države, kakšne bodo največje težave pri izvajanju teh instrumentov v državah, ki sem jih omenil. To je zelo pomembno, ampak tudi zelo občutljivo vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Fronzulika. Izvolite. Hvala lepa. Povedati vam moram, da smo danes imeli delovno kosilo. Tam je bilo nekaj bilateralnih evropskih finančnih institucij iz Nemčije, Francije, Italije in Španije. Treba je povedati, da bilateralne finančne institucije že od začetka aktivno prispevajo k temu, da bi ustrezno zasnovali ta FSD in tudi jamstveni sklad. Tukaj so predstavniki Evropske komisije, Evropska komisija je pravzaprav pozvala te bilateralne finančne institucije, da odigrajo pomembno vlogo pri zasnovi in upravljanju teh instrumentov, seveda v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in Evropsko banko za obnovo in razvoj. Gospod in gospodje, morda bi bilo dobro, če bi dobili nekaj odgovorov, ampak to vprašanje smo že slišali. Torej, kako bo teh 15 institucij sodelovalo? Kaj ti je? To je ključnega pomena, kako bo ta mehanizem deloval. Na koncu še nekaj. Še enkrat povdarjam, da je treba poskrbeti, da EFSD ne bo podvajal obstoječih instrumentov in možnosti ter praks Evropske unije. Biti moramo inovativni, bolj sofisticirani, prav tako moramo biti ustrezno prožni, še posebej, če upoštevamo področja, katerim namenjamo pozornost, torej Afrika in vzhodna soseščina. In še nekaj zelo pomembno je, da spodbujamo pravo dodatnost in da poskusimo privabiti zasebne vlagatelje. Hvala. Hvala, gospod Celer je naslednji. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za organizacijo te javne predstavitve. Prisluhnili smo številnim organizacijam, dobili smo strnjene informacije o tem kar se, kaj se dogaja, to je koristno. Ampak še nekaj mi ni popolnoma jasno, kaj točno želimo doseči s tem novim instrumentom. Instrument je bil oblikovan zato, da bi se borili proti vzrokom, ki prispevajo k temu, da ljudje zapuščajo svoje države, ker tam pač ne morejo več živeti in potem mislijo, da bodo v Evropi lahko živeli lepše zaradi suše, vojne ali kakršnekoli drugih težav. Komisija pravi, da so zagotovili 350 milijonov iz proračuna Pro Evropske unije, 400 milijonov iz EDF. Ta denar je bil namenjen dolgoročnim programom. Zdaj pa ne se upravljanje s temi skladi ne bi spremenilo, spremenili naj bi cilj. Ustvarili naj bi torej pogoje za to, da drž državljani teh držav ne bodo zapuščali svojih držav. No, pred dvema tednoma smo bili z delegacijo odbora Deve v Čadu. Zaenkrat se tej državi ne namenja veliko pozornosti, ampak tam smo videli, kateri so vzroki ali kateri bi lahko bili vzroki za izseljevanje. prihodke od davkov v tej državi padajo. Včasih so dobili mm, veliko denarja iz eh, nafte. Pravice za to je dobil Glencore, torej konglomerat iz Švice. Čad je sprejel neke ocene glede prihodkov, glede nafte. Cena nafte je padla, Glenkor je seveda imel tudi manj dobička zaradi tega in dobička je bilo manj, kot je bilo v pogodbi in zaradi tega mora čad zdaj uh, iz lastnih prejemkov plačati za to razliko. Zato javnih eh, financ več ni dovolj, zato da bi podpirali naprimer naložbe v izobraževanje, šolstvo in tako naprej. Pred dvema letoma je 25 tisoč državljanov Čada šlo nazaj iz Srednje Afriške republike, zato ker je bilo tam veliko bojev. To so državljani, ki so imeli v Srednje Afriški republiki dober položaj, zdaj pa že dve leti čakajo v Srednje Afriške republike grozljivih pogojih in v taboriščih čakajo na to, da jih lasna država spet opremi z ustreznimi dokumenti, da bodo lahko delali še doma. In še tretji primer, lahko bi jih naštel še več. Financiramo sistem zavarovanja meja v Čadu, torej na Čadskem jezeru in tudi na reki, ampak posledica je naslednja. pastirji v Čadu so vedno gnali živino v severovzhodno Nigerijo, zato da so tam te živali prodali na trgu. Zdaj pa nimajo več dostopa do severovzhodne regije v Nigeriji in pritožujejo se, da smo omejili njihove podjetniške dejavnosti s temi posmeha vrednimi 750 milijoni tega prav gotovo ne bomo rešili. Seveda pa ni popolnoma jasno, kako naj bi se to sploh izvajalo, zato mislim, da se moramo z to temo ukvarjati, ampak iti moramo malo globje. Ne smemo mm, samo poskušati pripraviti placebo instrumentov. Hvala, gospod Celer, tisti dve minuti ste res eh, temeljito izkoristili, ki ste jih imeli na voljo. Hajdi, Hautala, izvolite. Hvala lepa. Seveda, oblikovanje FSD bo potrebovalo vašo strokovno pomoč in nasvete in to ste nam tudi pripravljeni zagotoviti. Nekdo je omenil nekaj pomembnega, namreč gre za zmogljivosti in prisotnost na lokalni ravni, zato da bi imeli dober rezultat in da bi vplivali na razvoj. Dobro, v duhu poštene konkurence me zanima, kateri od vas lahko ponudi najboljšo lokalno prisotnost v podsaharski Afriki. Če bi imeli javni razpis v zvezi z nečim, kar je povedal gospod Celer, me zanima, kdo od vas bi lahko zagotovil najboljšo lokalno prisotnost. Uh, no other... Na uro nihče drug ni prosil za besedo. Dve minuti za vsakega, ampak res držite se dveh minut, zato ker moramo biti točni. Časa imamo do pol šestih. Izvolite. Hvala lepa. Poskusil bom govoriti samo dve minuti. Bom pa hiter. Najprej sodelovanje. Kako sodelovanje deluje med institucijami? To je zelo pomembno vprašanje, zelo izjivo polno vprašanje. Gre za jamstvo, ki naj bi si ga delilo več bank. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo dobro oceno tveganja med seveda finančnimi institucijami in celotno oceno tveganja celotne institucije in instrumenta. Drugače to ne bo delovalo, če bo banka A rekla, da ima določeno tveganje in potem bo banka B rekla, da ima drugačno tveganje, mislim, da ne bo šlo. To je zelo pomembno. Drugič, zelo pomembno je, da imamo tudi dober sistem merjenja rezultatov, ki bo tudi strok kajte drugače bi lahko banka A rekla, v redu, obljubim vam vse in še več, banka B pa bo rekla, ne, mi smo bolj konzervativni, mi bomo imeli bolj omejen učinek. To mora biti primerljivo. Tudi to je zelo pomembno, na koncu pa še nekaj, seveda sodelovanje je zelo pomembno in zato je potrebno medsebojno zaupanje in potrebni so skupni cilji. Naložbena okno, odprtost, zaprtost. Mislim, da je zelo pomembno, da komisija poda svoje mnenje v svoj sistem, ampak z mojega vidika želim povedati, da je zelo pomembno, da imamo geografski fokus, ranljive države, krhke države. Ne vem, težko bo najti dejavnosti zasebnega sektorja v krhkih državah, seveda pa moramo poiskati v naprednejših državah tiste države, vidike, ki jih lahko podpiramo. Kaj lahko uporabimo iz EFSI-ja in česa ne? Mislim, da moramo uporabiti ta semafor. To poznamo. Gre za merjanje rezultatov, ki jih uporabljamo tudi pri mandatu za zunanje posojila, pri drugih instrumentih v okviru zunanjega naložbenega načrta, ki jih izvajamo v okviru EIB. Mislim, da bi morali storiti podobno tudi pri EFSD. Veliko vprašanj ste mi zastavili za dve minute. Torej, najmanj razvite države, mislim, da je zelo pomembno, da zadanemo pravo ravnotežje med tveganjem in plačili. Ne smemo uporabiti nečesa. Gre za stroge politike tveganja EIB. Mislim, da moramo biti bolj popustljivi glede na to, da imamo določene cilje. Po drugi strani pa mora biti seveda okvir zelo smiseln. Vprašanje na terenu in prisotnosti na terenu EIB tesno sodeluje z delegacijami EU in vsi naši ljudje na terenu sodelujejo z delegacijami EU. Mislim, da smo prisotni na terenu skupaj z drugimi delegacijami in to seveda prispeva tudi k temu, da delegacije točno vedo, kakšne so politike EU v teh državah. Se upravičujem za to, da sem bil predolg. Hvala, gospod Andreas, in je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Predstavljam skupino 15 um, finančnih institucij in uh, imamo nekaj izkušenj, kako lahko konkuriramo in sodelujemo hkrati. Po naših izkušnjah je dobro sodelovanje med institucijami financiranja predvsem odvisno od tega, ali imamo vsi enake možnosti. Mislim, da moramo imeti tudi čim bolj skupne standarde glede dela, ki ga upravljamo, zato da niso potrebna različna pravila in prav tako se ni treba vedno znova pogajati glede potrditve naložb in skupaj z skupnimi standardi, seveda moramo imeti tudi skupne postopke odločanja. Projekti so financirani, ko se pojavijo potrebe po financiranju, ne pa takrat, ko se mi nehamo pogajati. To je splošno pravilo. Imamo nekaj uspešnih instrumentov, tako za podnebne spremembe, kot za splošne politike v državah AKP 15, evropskih organov skupaj z EIB in EFD. Smo se naučili deliti si pravila, ko vlagamo skupaj in mislim, da bi izkušnje tam lahko uporabili za to, da sodelujemo tudi v prihodnosti. Specifično za FSD načrt 15 evropskih bilateralnih finančnih institucij je, da bi podali nekaj predlogov za skupne programe, zato da bomo lahko zagotovili, da se v instrumentih komitiranja ne bomo ukvarjali s sodelovanjem, ampak z rezultati. Prav tako bomo imeli nekaj individualnih dogovorov na področjih, kjer imajo posebne inovativne zamisli in tudi izkušnje. In na koncu še nekaj omenil sem, kar zadeva izkušnje v državah, kjer smo aktivni. Približno tretjina našega portfelja v podsaharski Afriki in drugih najmanj razvitih državah. To skupaj pomeni več kot tisoč projektov. Zato mislim, da te trge dobro razumemo. Hvala. Najlepša uh... hvala. Naslednji je gospod Jones. Hvala lepa. Samo splošna pripomba. Komisija je prej dejala nekaj, kar bi rad pokomentiral. Problemi so veliki in to ni čudežno zdravilo za vse. Na ta način eh, lahko naslovimo določene probleme, ni pa to nikakor čudežno zdravilo za vse. Eh, seveda eh, obstaja še manevrski prostor za posojila. To je zgolj začetna pripomba. Strinjam se s tem, kar so povedali številni kolegi o sodelovanju gre za nepristransko upravljanje eh, jamstev. Kot eh, je kolega povedal v svojem prispevku, ko enkrat eh, sprejmeš jamstvo, zaideš v zelo zapletene bančne postopke in banke zelo ustrajajo pri tajnosti teh bančnih operacij. Delitev informacij je torej vedno zelo zapleteno in pa občutljivo področje in zato je po našem mnenju zelo eh, pomembno, da eh, Evropska komisija igra ključno vlogo pri upravljanju jamstev. Pri tem je potrebno natančno določiti vloge posameznih deležnikov. Drugi način sodelovanja je izognimo se podvojevanju in sodelujemo. To vsi počnemo uh, eh, skoraj da vedno, ampak eh, izvajamo veliko postopkov in vse skupaj je precej zapleteno. Ni preprostega načina za dosego tega cilja. Vsak dan si moramo prizadevati, izmenjavati moramo informacije, sodelovati pri uh, pomembnih razpravah, pri sprejemanju pomembnih odločitev, le tako bomo vsi vedeli, kaj se dogaja in s tem se vračam k vprašanju uh, razširitve strateškega odbora. Eh, Kaj ti le na ta način bomo lahko videli, kako eh, se posamezna področja prekrivajo. Upam, da boste to pobudo sprejeli. In še tretja točka glede sodelovanja, ki je ključnega pomena, je. Uh, ta, da eh, pri eh, tem skladu gre za tehnično pomoč, ne zgolj za jamstva in pa za reformo politike. Torej, ne smemo si nasprotovati, moramo sodelovati. Eh, veliko nas že sodeluje in sodelovati moramo tudi pri političnih reformah, kajti če ena izmed naših inštitucij združi določeno naložbo za spremembo politike, morajo pri tem eh, sodelovati eh, tudi druge eh, inštitucije. Torej, to je nekaj točk, ki sem jih želel izpostaviti glede sodelovanja. Gospod predsedujoči, čisto na kratko, naložbe na okna. Sodelujemo v vzhodnem partnerstvu in pa v južnem partnerstvu. Torej, Eh, ogledujemo si možna naložbena okna in jaz sem, bi jih naštel le nekaj, kot je dejala gospa uh, Gardija Zabal, recimo posojila v lokalni uh, volut, valuti, uh, financiranje majhnih in srednje velikih podjetij, uh, stabilne energetske naložbe in pa lokalna prisotnost v, v vseh državah, kjer ulagamo. gre eh, za izvedence z različnih področji, iz bančnega sektorja in tako. Eh, na ta način lahko sodelujemo z podjetniškim sektorjem. Najlepša hvala. In na zadnje še gospod Poluči. Najlepša hvala. Skušal bom biti kratek, kaj ti eh, veliko tega, kar sem želel povedati, so povedali eh, že moje predhodniki. Najprej k sodelovanju. Eh, torej, izhajati iz predpostavke, da ne sodelujemo, ampak mi sodelujemo in sicer precej tesno sodelujemo. Sodelovati pa bi morali še več zaradi obsega izzivov, s katerimi se srečujemo. In zaradi tega, ker moramo eh, pokazati Eh, da eh, lahko eh, zagotovimo ustrezne rezultate z vloženimi sredstvi. In tega ne bi mogli doseči, če bi bili v konkurenčnem boju. Prisotnost v upravnem odboru nam omogoča pregled na tem, kaj kdo počne in na ta način razpravljamo o tem, kako izboljšati celotni mehanizem, kar pa zadeva tveganje. Gospod Kukan je izpostavil tveganja z eh, katerimi se srečujemo pri naložbah. Eh, prvič, odsotnost trga kot takšnega določene države sploh nimajo eh, trga. In drugi problem so izjemno krhke inštitucije, slabo zasnovane inštitucije. Da se država razvije v tem pogledu, je včasih potrebnih celo 70 let. Torej, velika negotovost vlada, prevzeti moramo veliko tveganje in včasih eh, smo neuspešni. Naložbene priložnosti. Nisem morda najboljša oseba, Za ta odgovor, kaj ti zastopam inštitucijo, ki je eh, ne evropska inštitucija, ampak eh, osredotočiti bi si morali na proizvode, na sektorje in ne na inštitucije kot takšne na ta način bi spodbudili uh, inovativne ideje in bi spodbujali eh, nove eh, možnosti rešitev za uh, že dobro znane probleme. Približno 20 tisoč zaposlenih imamo uh, in sicer v Washingtonu in pa na terenu prisotni smo v vseh afriških državah z lokalnimi uh, izpostavami. Uh, in management se je zauzel, da bo okrepil eh, tudi svojo prisotnost eh, v bolj eh, občutljivih državah. 200 zaposlenih bi naj zdaj razporedili po teh nestabilnejših državah. Najlepša hvala. Sedaj pa bodo zaključek naredili še trije poročevalci. O, eno minuto bo dobil gospod Kukan. Kaj pa komisija, nimamo ravno veliko časa. Torej, komisija, morda nekaj pripomp, pet minut še imamo. Ste rekli, da imamo pet minut ali eno minuto? Eno minuto za vsakogar lahko sem kratek zaradi tega, ker imamo zelo do, podoben pristop kot panelisti. Eh, hvala lepa, da ste povdarili pomen treh stebrov in pa dodane vrednosti. Eh, mislim, da je to pokazalo, da zasnava sklada eh, za trajnostni razvoj temelji na zasnavi finančnih inštitucij, to vključuje današnje goste. Eh, pa tudi eh, dvostranske stike. Eh, predstavniki so bili na obisku danes in potem je tukaj še Afriška razvojna banka. Pomembna pa je tudi vloga nevladnih organizacij, s katerimi smo tudi v stalnem stiku. Torej, vse to kaže, da se v veliki meri strinjamo in smo na zelo dobri poti da eh, zaokrožimo tudi operativne podrobnosti te pobude. Hvala lepa. Naslednji predstavnik komisije. Rad bi eh, poudaril, da imamo eh, veliko sogovornikov, partnerjev, tudi v finančnih inštitucijah, kar je zelo pomembno. Kajti, eh, če govorimo o afriškem sosedstvu, gre skoraj za, za 70 držav in eh, situacija se v posameznih državah močno razlikuje. Mogoče se nekateri tega sploh ne zavedajo, ampak največji izziv pri tem delu je eh, iskanje dobrih projektov, projektov, ki bodo dobičkonosni, hkrati pa bodo lahko tudi izvedeni ob upoštevanju vseh načel Evropske unije, ki so bila že omenjena. Torej, to je zelo težka naloga. In povsem smo odvisni od eh, zmogljivosti bank, eh, da eh, razvijajo in izvedejo te projekte. In zaradi tega je zelo pomembno, da imamo veliko sogovornikov in pa partnerjev, eh, ki eh, opravljajo to delo, ki je, kot sem dejal, zelo, zelo zapleteno. Hvala lepa. In eh, še zadnji predstavnik komisije, najlepša hvala eh, v imenu Evropske službe za zunanje delovanje, visoka predstavnica eh, gospa Mogherinjeva je močno podpirala načrt naložb v tujini in ta načrt mora biti del partnerskega pristopa, ki ga uspodbujamo gre eh, za povezovanje zmogljivosti in prednosti različnih eh, deležnikov. Ne gre zgolj eh, za potrebe, ki jih izražajo države partnerice, ampak tudi za sposobnost kombinirane ponudbe. Danes smo videli, kakšno vlogo igra Evropska investicijska banka in druge eh, finančne inštitucije, ki se nanašajo na eh, naše države članice. Pomembna je tudi vloga Evropske komisije in pa delegacije Evropske unije na terenu. Mislim, da je to ravno prava mešanica, eh, kar zadeva strokovno znanje, mandat, prisotnost na terenu. Mislim, da imamo vsi določene prednosti in določene pomankljivosti. In zato mislim, da bo uh, to orodje za res uh, eh, inovativen eh, način uh, delovanja. Najlepša hvala, hvala lepa tudi vsem gostom za uh, dobre nasvete. Rad bi se zahvalil uh, tudi predsednikom odborov. Hvala lepa, da ste se nam pridružili pri tej razpravi in raz bi vas opomnil, da bo naša naslednja seja 21. marca. E, in sicer od 17.30 do 18.30. Takrat bodo poročevalci tudi uradno, uradno predstavili svoje osnutke poročil. Hvala lepa, e, da smo imeli danes to priložnost za izmenjavo mnen. Želim vam prijeten večer in s tem je seja zaključena.